Spoštovani kolegi, lepo pozdravljeni. Potrdimo dnevni red. Dnevni red je s tem sprejet. Najlepša hvala, sedaj pa še čisto kratko obvestilo. PSD2 in predlog spremembe direktive smo razdelili 9. marca. Nobenih komentarjev nismo prejeli, tako da če nihče ne ugovarja, predlagam, da ta besedilo v skladu s tretjim odstavkom 131. člena predložimo na obravnavo na plenarnem zasedanju. Sedaj pa pre, pre, pozdravljam Daniel Nui, ki je predsednica nadzornega odbora ECB in bo spregovorila o letnem poročilu glede enotnega mehanizma nadzora. Gre za javno predstavitev glede letnega poročila o enotnem mehanizmu nadzoru. To poteka v skladu z medinstitucionalnim nadzorom. To se nanaša na nadzorno ulogo ECB. Gre za zadnje informacije po sprejetju zadnjih odločitev, ki so zelo relevantne in o katerih smo že razpravljali. V kontekstu razprav o prihodnem poročilu za enotni mehanizem nadzora za leto 2017. Sedaj imamo na voljo enotnega bančnega nadzornika, tako da bomo od Daniel Nui velikim veseljem izvedeli, kako je z napredkom ECB kot nadzornico in povedala nam bo tudi o zadnjih dogodkih v bančnem sektorju. Kot veste, je tudi parlament sprejel svojo resolucijo glede bančne unije in sicer 1. marca, glede za poročilo Brok. Gre za vprašanja bančnega nadzora. Zelo relevantno vprašanje v tem kontekstu je seveda povezano s slabimi posojili. Po celotnem postopku enotnega mehanizma nadzora smo pripravili končno različico in addendum. En dan pred tem pa je komisija predstavila tudi svežen, ki nosi naslov Slava posojila. Kar nekaj novih novic je torej na tem področju. Daniel bo ob pregledu dodatka izpostavila oziroma naslovila tudi pomisleke, ki jih je izpostavil parlament glede pravnega statusa adenduma. Kot veste, imamo na voljo tudi dokument eh, z označenimi spremembami v addendumu, ko gre za neautomatične vidike tega dodatka, ki se nanašajo na bančne institucije. Te spremembe seveda pozdravljamo. Parlament bo še pripravil podrobno pravno oceno teh sprememb. To bo verjetno storila naša pravna služba. Tu gre za neavtomatske, a specifične eh, vidike sprememb. Osredotočali pa se bomo na specifično situacijo bank v samem eh, dialogu, glede na to, da poteka razprave v okviru drugega stebra. Tako da pozdravljamo napovedi sprememb na tem področju. Potem razlike v prečakovanjih glede nadzornega mehanizma in glede tega, kar je predlagala komisija pri bonitetnem okviru v prvem stebru. Med današnjim javnim posvetovanjem se bomo tega lahko dotaknili. Ko bodo varovalke iz prvega stebra na voljo, ko bodo na voljo končni predlogi, mislim, da bomo lahko pričakovanja glede nadzora uskladili z zakonodajo. Seveda pa pri tem ne bomo posegali v pristojnosti in obveznosti nadzornih eh, organov, da obravnavajo posamezne banke in njihovo specifično situacijo, kot eh, zahtevajo tudi posebne revizijske zahteve iz drugega stebra. Je pa nekoliko teže utemeljiti oziroma uskladiti takšna splošna pričakovanja in obenem upoštevati tudi časovnico. Izogniti bi se mogli v mestnem času tudi z mediji in nejasnosti za bančne institucije. Jasno mora biti, kaj izhaja iz prvega stebra in kaj iz drugega. Spremembe so sicer majhne, vendar relevantne, zato pa imamo dovolj časa in potrudili se bomo, da sprememo novi zakonodajni predlog čim prej, tako da bodo na voljo stabilna in jasna pravila za banke. Seveda pa tu govorimo o celotnem svežnju, ki vključuje več ukrepov. Komisija je dejala, da so posamezni elementi med eh, seboj dopolnjujoči se in nujno potrebni. Spregovorili bomo o različnih težavah, tudi o latvijski situaciji in o pomankljivostih, ki se nanašajo tudi na razprave v okviru boja proti pranju denarja. Govorili bomo tudi o nesolventnosti na nacionalni ravni. Ne vem sicer, koliko točk se bomo lahko dejansko dotaknili, morda sem bil tudi sam nekoliko predolg, tako da sedaj predajam besedo gosti. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane dame in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci. Danes bom predstavila Letno poročilo ECB glede nadzornih dejavnosti enotnega mehanizma za nadzor v letu 2017. Predstavila bom naše ključne dejavnosti v letu 2017 in dostaknila se bom predvsem našega dela glede slabih posojil, glede ciljnega pregleda in notranjih modelov. Govorila bom o Brexitu in o tematskih in o institucijah. Na koncu bom podala nekaj komentarjev glede elementov, ki bi jih morali ukrepiti pri bančni uniji. Najprej pa bom podala pregled zadnjih dogajanj v bančnem sektorju. V letu 2017 so bile banke podprte zaradi izboljšanja gospodarskega konteksta in zaradi tega so izboljšale tudi svoje bilance. V tretjem kvantralu 2016 je delež KAC našel 13,7 odstotkov, v prihodnem letu pa 14 odstotkov. Slaba posojila so se eh, zmanjšala, torej njihov delež slabih posojil se je zmanjšal 6,5 odstotka na 5,2 odstotka v istem časovnem obdobju. Tudi dobič ponosno zban se je v leku 2017 izboljšala v prvih devetih mesecih leta 2017, kar pomeni, da ba so banke ustvarjale dobiček. S tem pa je povezana tudi stabilna obrestna mera in zaradi tega je prišla do stabilizacije donosa za institucije, in sedaj donos znasa 7 odstotkov v primerjavi z 5,5 odstotki v letu 2016. Tako da so rezultati bolj podobni rezultatom bank v ZDA. Kljub izboljšanjem pa prihaja do razlik v posameznih regijah. V letu 2017 je potekal v prvi manjšni nadzor v našem okviru in uh, ocenili smo, da bodo tri banke verjetno nesolventne. Uh, Prišlo pa je tudi do izmenjave informacij prek ECB, prek eh, nadzornega odbora. Zaradi tega smo uvedli ustrezne ukrepe za oblažitev krize. Sedaj bi se dotaknila našega dela glede slabih poslovil. Kot veste, je to ena izmed naših prednostnih nalik. Naše poročilo vsebuje tri elemente. Prvo se nanaša na kvalitativne smernice bankam za slaba posojila. To smo objavili marca 2017. Te smernice zahtevajo od bank, da sprejmejo ambiciozne, vendar kredibilne strategije za odpravo slabih posojil. To se dopolnjuje tudi prek lastnih bančnih načrtov za odpravo slabih posojil. Drugi element se nanaša na delo skupnih revizorskih uh, ekip. Te ekipe neposredno spremljajo izvajanje načrt bank za odpravo slabih posojil. Uh, Te enote so sedaj zaživeli in v zadnjih dveh letih smo opazili, da je prišlo do znatnega napredka pri več institucijah. Zaradi tega je prišlo do zmanjšanja slabih posojil za približno 2 milijarde. Žal pa je delež slabih posojil v številnih državah še vedno previsok. Ta situacija prepreč, eh, preprečuje dodatna posojila in eh, otežuje gospodarsko rast evroobmočju. Potem imamo še addendum k smernicam, ki smo ga objavili marca 2017 na podlagi javnih posvetovanj. Ta addendum pokriva obdobje od marca do oktobra. Ta addendum izpostavlja preglednostne zahteve in bonitetne zahteve, upoštevajoč tudi slaba posojila in pomen dialoga. Med javnim posvetovanjem smo preučili adendum in predlagali spremembe. Upoštevali smo tudi pravne pomisleke, ki ste jih izpostavili lani, novembra. In rok za nove, nova slaba posojila smo predstavili v april 2018. Tu pozdravljamo predlog komisije glede uvedbe zakonitih bonitetnih varovalk glede zagotavljanja informacij o novih posojilih, ki na to postanejo slaba posojila. ECB tudi tesno sodeluje pri obravnavi predloga za spremembo adentuma. Tu gre za dopolnjujoče se dejavnosti. Skupaj bomo podprli prizadevanja za okrepitev dela na področju slabih posojila. Glede procesa poenostavitev, glede internih modelov, Naj povem, da gre za program, ki bo potekal tudi v letu 2018 in do leta 2019 z nacionalnimi organi. Približno 93 preiskav na terenu smo v letu 2017 že začeli in umestni rezultati teh projektov so že na voljo. Tu gre za primere neskladnosti z regulativnim okverom, ko gre za vprašanja, ki se nanašajo na potrebovanje modelov, na upravljanje modelov in prek odločitev ECB smo že naslovili te pomakljivosti. Glede Brexita, ECB natančno spremlja načrte za relokacijo bank. Opozili smo, da se če dalje več bank odloča, da bodo zaradi Brexita se odločile premakniti v evromočje. Tako da še naprej sodelujemo tudi na političnem etični ravni, zato da bi zagotovili ustrezne ravni upravljanja tudi za banke, ki se bodo preselile, tako da bodo njihovi subjekti lahko ustrezno delovali znotraj evroomočja. Predvideli smo tudi dovolj časa za obravnavo njihovih vlog, torej za tiste banke, ki želijo razširiti svoje delovanje v evroobmočju oziroma se želijo preseliti. Preučili bomo njihove vloge za širitev dejavnosti ali za rezulta, relokacijo. Predvidevamo, da bomo te vloge preučili čim prej in podelili m, mm, dovoljenja in sicer vsaj pred junijem 2018. Ne moremo pa zagotoviti, da bi pred aprilom 2019 lahko preučili takšne vloge, če ne bodo podane do predvidenega roka. Sedaj pa še tematski pregledi. To je pomembno nadzorno orožje. Gre za zagotovitev enotnega nadzornega oziva. Glede na IFRS 9 in nove mednarodne standarde je ECB se odločila, da bo nadzor tudi ena izmed prioritet v letu 2019. Med drugim bomo ocenjevali stopnjo pripravljenosti institucij na izvajanje mednarodnega računovodskega standarda 9, IFRS 9. Tu bi izboljšali predvsem eh, izboljšanje informacij in agregiranje statistik glede bonitetnih ocen. ECB bo še naprej eh, spremljala gonilnike do ustvarjanja dobička pri bankah. Pripravili bomo tudi tebatski pregled poslovnih modelov, ki zagotavljajo dobičkonosnost v letu 2017 in rezultate bomo unesli tudi v nadzorni pregled bank. Po objavi poročila bomo izvajali tudi nadaljne spremljanje. Pripravili eh, bomo tudi pregled zmogljivosti zbiranja podatkov strani bančnih eh, institucij. Rezultate smo že sporočili prek nadzornega dialoga eh, zadevnim institucijam, pri katerih smo ugotovili pomankljivosti. Rezultate smo na to posredovali tudi prek pisem. ECB sodeluje tudi z SNCI, predvsem v primerjih, ko gre za institucije, pri katerih eh, prihaja do neustreznega poslovanja. Zelo pomembno se nam zdi, da sodelujemo s temi institucijami in da pri tem upoštevamo načelo subsidijarnosti. V preteklosti smo izvajali tudi skupne projekte, nekateri teh projekti pa so na novi, recimo tisti, ki se nanašajo na finan nove finančne tehnologije. Sprejeli smo tudi enotno strategijo glede NSI-ev in glede tega, kako nacionalni nadzorni ograni obravnavajo um, oceno tveganja za um, manj običajne institucije. Opredelili smo štiri prednostne nadzorne naloge za prihodnje leto. Tri izmed njih smo prenesli iz prejšnjega leta. Najprej gre za poslovne modele glede gonilnikov za dobičkonosnost bank. Drugič, kreditno tveganje bo še naprej prednostna naloga. Povdaljali bomo, tako kot v preteklosti, slaba posojila. Izpostavili pa bomo tudi bolj izpostavljene sektore, recimo nepremičninskega. In tretjič, Nadaljevali bomo z delom glede pregleda notranjih modelov. ECB bo še naprej pritiskala na banke, da izboljšajo notranje mehanizme glede mehanizmov ICAP, glede kapitalskih zahtev in ocene tveganja. In četrtič, gre za izvajanje strategij za preučevanje tveganja. In letos bomo pripravili posebne stresne teste ob pripravi na Brexit. Naj sklenim, bančna unija potrebuje vse tri stebre. To mora biti prava unija, ki bo upoštevala tudi, da ne sme priti do fragmentacije in ki bo upoštevala načelo ring fencing. Trenutno ne prihaja do prostega pretoka kapitala znotraj evroobmočja in deloma je težava v različnih nacionalnih razpravah, recimo glede nasprotovanja splošnim pravilom glede spremljena. Zato bi morali sprejeti več uredb kot pa direktiv na področju bančnega delovanja v Evropski uniji. Pravila za spremljanje morajo biti jasno opredelele. ECB trenutno mora upoštevati 19 različnih naborov nacionalnih pravil za izvajanje nadzora. Treba je zagotoviti enotni svežen za izvajanje nadzora. In iz tega vidika bo pomemben tudi novi svežen glede ocenjevanja tržnih tveganj. Treba bo tehnično posodobiti tudi nekatera pravila v skladu s premembami bazanskega odbora. Pri tem pa ne bi smelo priti do zamud. Kreditna tveganja so, imajo lahko veliko vpliv na delovanje bank, tako da je nujno treba hitro sprejeti ukrepe. Poleg tega je treba izpopolniti tudi institucionalni ustroj in predvideti varovalko za enotni sklad za reševanje, ki bi moral zagotavljati tudi podporo za likvidnost na podlagi scheme EDIS. Oktobra 2017 je komisija napovedala, da bo podala predlog glede uskladitve pravil za velika naložbena podjetja z pravili za večje banke in pristojno za to bi za spremljanje bi predali ECB. To je priprava na Brexit, zaradi tega, ker velika nadružbena podjetja lahko predstavljajo eh, čezmejno tveganje. Mi podpiramo ta pravila, tako bomo zagotovili, da se dosledno izvajo bonitetna pravila pri vseh državah članicah, ko gre za kreditne institucije in velika naložbena podjetja. Treba je zagotoviti, da bodo vse te institucije podvržene enako. Kemu nadzoru. In še osebno naj povem, da moramo bolj uskladiti podpreti evropski pristop glede boja proti pranju denarja. Zakonodajo bi morali bolj uskladiti in prek enotnega mehanizma nadzora ne moramo zagotoviti ustreznega boja proti pranju denarja, ne da bi zagotovili predtem harmoniziran pristop. Sedaj pa se veselim vaših vprašanj. Najlepša hvala. Prvi je na vrsti gospod Hayes. Eh, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, in eh, lepo pozdravljeni odboru. Ekon, gospa Nuim, in hvala, da ste pripravljeni odgovoriti na naša vprašanja glede bančne unije in glede EMN. Sam bi se dotaknil irske in vprašanja slabih posojil. Kolegi so dejali, da je treba doseči napredek pri slabih posojili. Mislim, da je to ključnega pomena, če želimo zagotavljati dodatne eh, kredite in eh, zagotoviti rast v naših državah in v naših bančnih sektorjih. Ampak eh, verjetno se spominjate težav z našimi bankami, recimo s TSB, glede težave pri prodaji njihovih uh, tržnih knjig. Nepremičninski krediti so tudi opredeljeni kot, poten, kot uh, Izdeljena hipotekarna posojila so lahko tudi potencijalna slaba posojila, ampak zakaj je vaša institucija potrebovala tako ja, dolgo? da je opredelila tudi to kategorijo proizvoda kot nekaj, kar bi potencijalno lahko postalo slabo posojilo. Tako da me zanima, kako bi lahko irska vlada zagotovila dodatno zaščito za potrošnike. Sicer vem, da prihaja do težav, ko govorimo o zaščiti potrošnikov, da je to v pristojnosti držav članih, ampak zanima me, kakšno je vaše mnenje. Zdi se, da je ECB na naklonjena temu, da bi okrepili zaščito potrošnika. In še tretje vprašanje, trenutno potekajo cene, potekajo torej, strategije za zmanjšanje slabih posojil in ključnega pomena je seveda odziv eh, nadzornega odbora ECB. Ali so povezave med eh, nadzornimi ukrepi, torej končno fazo, končnim ukrepom, ki ga lahko pleme ECB in eh, potem spremljanjem dejanskih ukrepov, ki jih banka sprejme za reševanje težav. Uh, indeed, uh, been, uh, on... Prav imate, glede split mortgages, glede deljenih uh, hipotekarnih posojil smo že govorili. To so posebni proizvodi in pri tem je treba razlikovati med uh, glavnico pri posojilu. Potem pa imamo še podrejeni del, ki verjetno ne bo nikoli odplačan. In vse skupaj je pravzaprav odvisno od pravnih eh, ureditev. Zadeve so torej zelo zapletene, deloma zaradi zapletenosti teh podrejenih eh, delov. Te so, če so ti popolnoma odpisani, ni težav. Če pa so ti deloma odpisani, te, določene terjatve iz tega naslova pa še vedno obstajajo, pa je bolj zapleteno. Ta podrejeni del lahko ponovno deloma vključimo v nadrejeni del, če so rezultati dobri. Tako da se situacije res zelo razlikujejo. To je zelo kompleksen instrument. Eba je podala prva priporočila glede tega, včasih pa jih mi celo prehitimo. 19 držav članic moramo obravnavati in to pomeni, da včasih Evropski bančni organ celo pritisne pričakujemo, da pripravi priporočila. Sedaj so smernice Evropskega bančnega organa že na voljo in pravijo, da če so rezultati pri nadrejenem delu dobri ob upoštevanju določenih pogojev, potem lahko oba dela obravnavamo ločemo in meni in rečemo, da nadrejeni eh, del eh, deluje dobro, podrejeni pri podrejenem delu pa ga moramo obravnavati ločeno in obravnavamo ga kot nepoplačenega, dokler ni ali popolnoma odplačen nadrejeni del ali pa dokler subjekt pristojen za podrejeni del ne bankrotira popolnoma. Pri teh instrumentih imamo drugačen eh, pristop kot pri običajnih hipotekarnih eh, posojilih, kjer zauzamemo pristop na podlagi upnika. V tem primeru upoštevamo situacijo dolžnika. Tudi pri irski zakonodaji bi morali upoštevati nekatera splošna um, načela, ki veljajo um, za obravnavo samega instrumenta glede uh, ustreznosti nadrejenega dela mm, tovrstnih posojil. Glede zaščite potrošnikov, res je, to je pristojnosti držav članic. Same se lahko odločijo, ali bodo malim institucijam omogočile poplačilo kreditov. Nekatere države članice razpravljajo o tovrstnih socialnih ukrepih in to nikakor ni povezano z nami. Vlade lahko storijo, kar želijo tu. In tu z vidika bank pravzaprav ne gre za državno pomoč, zaradi tega, ker, ker gre tu za ukrepe socialnih politik. Hvala. Prvoš Beres. Eh, Hvala lepa. Kar zadeva primer BLV, tu vsekakor kot zakonodajalec, kot evropski regulator imamo določene izkušnje že, kar zadeva torej boj proti pranju denarja. Kar zadeva pa vprašanje stečaja, skupaj smo že o tem govorili pred nekaj leti, pred nekaj eh, meseci, ko smo začeli z razpravo o teh eh, vprašanjih. No, kot eh, soporočevalka za ESA bi rada podelila naslednje. Povezava med eh, SSM in EBA je eh, bila dokaj jasna, ko je, bila, eh, ko je bilo Združeno kraljestvo še zraven. Zdaj te povezave med SSM in EBA ne bo več. Dejstvo, da sedaj Evropski nadzorni organ ESA, torej zasleduje cilj stabilnosti trga. Me zanima, kakšni so vaši cilji glede te reforme, kako vidite to povezavo med eh, temi tremi elementi in ali je to, kar predlaga Evropska komisija, kar eh, zadeva enotni organ upravljanja ustrezno ali ne po vašem mnenju. Potem pa tisti, ki delajo na predpisih iz vidika finančnega poročanja, oziroma računovodskega poročanja in obejne MSS in EBA, eh, e pravijo, da obstajajo neke medinstitucionalne povezave, še posebej v okviru instituta FRAG, FRAG. Ampak zanima me, ali morda ne bi potrebovali nek eh, jasnejši vnaprejšnji dialog, ko gre torej za računovodske izkaze in kako naj bi to institucionalizirali. Hvala. Euh, je vais, uh, I will go on in English if you don't, if you don't mind. Uh... Če vas ne moti, bom nadaljevala v angliščini. Glede likvidnosti oziroma likvidacije. Ko smo prek EMN-ja uh, ugotovili, da bo neka barka najverjetneje po propadla in potem, ko se je enotni odbor upravljanja odločil, da ni javnega interesa pri tem, da bi reševali določeno banko, potem na nacionalni ravni, ne v Luksemburgu, ne v Latviji, ni bilo možno sprožiti postopka likvidacije. Zakaj? Evropski zakonodajalci so imeli pri teh postopkih v mislih eh, spoštovanje nacionalne zakonodaje glede likvidacije in to smo upoštevali tudi v primeru italijanskih bank. Je pa res, da ne v BRD, ne v zakonodaji glede SMB ne najdete eksplicitnih določb glede tega. V vsakem primeru pa bi enotni odbor upravljanja moral uh, upoštevati, da gre za prav to situacijo. Je pa res, da včasih države članice ne, se ne poslužujejo vseh možnosti iz uh, BRRD. V tem primeru primer obravnavajo nacionalna sodišča in sodniki so zelo dobro so seznanjeni z nacionalnimi pravili in s pogoji za sprošitve v likvidacije. Prišli so do ugotovitve, da Ni jasno, da gre v tem primeru za situacijo, ki jo želimo prek evropske zakonodaje za objetje, kar pomeni, da je treba jasneje zapisati pravila. V primeru, da neka banka ne izpolnjuje pogoje za SRM, bi morali jasno upoštevati nacionalna pravila za likvidacijo. In pravniki so mi dejali, da je najbolje, da bi se pri tem pri oblikovanju novih pravil sklicevali na 32. člen BRRD. Tu bi morali predvideti še dodatne nacionalne ukrepe, tako da bi dodali nacionalne kriterije glede likvidacije bank, torej glede prenehanja obstoja bank. Tako bi tudi olajšali odločitev notnemu odboru upravljanja, kdaj je smiselno podpreti posamezno institucijo. Glede EBE, tudi EBE bi lahko bila evropski nadzorni, vendar do tega ni prišlo. Gre za drug instru, drugo institucijo, ki jo je tudi podporil ta parlament, gled, ki izvaja nadzor. Ko je govora o EBE, je njihov mandat zelo jasen, imajo regulativno vlogo. To je za nas zelo pomembno, glede na to, da se ukvarjamo z 19 različnimi nacionalnimi okviri. Tako da je zelo dobro, da imamo na voljo EBO, tako lahko zagotovimo več doslednosti. Ampak um, pri nadzoru naletimo na nekatere omejitve, recimo pri izvajanju stresnih testov. Nadzorniki to izvajajo, tradicionalno to opravlja EBA tako da EBA je pristojna za izvajanje stresnih testov. Glede SRB smo pri Evropski centralni banki podprli ta mehanizem. Zdi se nam smiselno, da bi zagotovili tudi dovolj zaposlenih za enotni odbor upravljanja, tako da bi zagotovili tudi večjo usklajenost. Takšne sinergije so vedno dobrodošle glede računovodskih pravil. Sodelujemo prek eh, instrumenta FRAG. Ta že deluje. Vsakršno uskladevanje in eh, sodelovanje je zelo dobro. Zelo dobre razprave so potekale tudi z eh, izvajanjem z izvajalci zakonsko predpisanega nadzora nad bankami. Naše razprave z temi nadzorniki so bile zelo koristne, tudi pogovarjali pa smo se tudi z nacionalnimi združenji revizorjev. Da lahko mi razložimo naša razmišljanja in oni svoje. Vsekakor poteka dialog in uh, v ta dialog je vključena tudi Eba. Sander Lunas. Najlepša hvala, Sander Lunas. Hvala, hvala lepa, gospod Nui, za vašo prisotnost danes tukaj. Pravite, da potrebujemo več regulative na področju bančništva. To je zelo zanimivo slišati, še posebej glede na to, da ste to zelo konkretizirali v odziv na vprašanje gospe Beres, eh, ker se je podali celo konkreten zakonodajni predlog glede EBRD. Zanima me, ali imate morda še druge takšne predloge. Zelo bi bilo zanimivo slišati kaj takšnega strani strokovnjakov, kot ste vi, še posebej, ko gre za zmanjšanje tveganj. Pred dvema tednoma smo dobili predlog komisije glede eh, nove uredbe glede CRR, da bi na ta način eh, omogočili uporabo tako imenovanega backstop mehanizma za nova posojila, ki lahko postanejo slabo posojila, tako da pomembno je, da se eh, tu soočimo z veliko količino slabih terjatov, ki jih še vedno imamo danes. In moje ključno vprašanje je, ali ste zadovoljni z delom komisije, imate morda kakšen predlog, je to tisto, kar ste pričakovali? Ali če bi imeli vi možnost izbire, kako bi se vi tega lotili in še posebej, ali se vam zdi, da s tem predlogom komisija zadostno prispeva k razpravi o zmanjševanju tvega, kajti bodimo iskreni. Imeli smo kar veliko predlogov, ampak še vedno se sprašujem, ali morda vendarle ne potrebujemo še kaj več. Kajte, če pogledamo za mm, prednostne ukrepe v prvem eh, stebru, vidimo, da to velja le za nova posojila, ne na stara posojila, potem, ko gre za tudi nesodne strjave eh, in druge zadeve vidimo, da je zadeva podobna, ko gledamo potem podjetje za upravljanje s premoženjem, vidimo, da je vse skupaj popolnoma prostovoljno. Moje vprašanje torej je, ali počnemo dovolj in eh, če to počnemo, ali to počnemo dovolj dobro. Did regarding, uh, additional legislation for... Ja, glede dodatne zakonodaje. Zdaj, ko je Bazel 3 že izpopolnjen, je seveda potrebno Bazel 3 začeti izvajati. Jasno, kar se leva. Sam pregled kreditne knjige, to nas čaka kar eh, lep čas in mislim, da je skrajni čas, da to vključimo v našo evropsko zakonodajo. Omenili ste eh, spremembe mm, na področju mm, odbora za reševanje bank. BRD. Zdaj, Latvijska banka ABLV ni tak problem, ni tako zelo sistemsko pomembna, ampak če imamo večjo banko, ki se znajde v takšnem eh, položaju, kjer je ti grozi poropat, ampak ne pride pa do likvidacije z morebitnim eh, postopkom samo likvidacije, kar ni najbolj zadovoljivo, kajti likvidacija po sodnem postopku je tisto, kar pričakujemo, to je zelo pomembna stvar. In tako kot predlagate, bi si želela, da je član SRB tudi član SSM-a. Zakaj? Zato, ker imamo kar vrsto institucij, ki nam ne verjamajo, ko jim povemo, da v polni meri sodelujemo s SRB-jem in da z njimi delimo vse informacije. Tako da ultimativni izkaz tega bi bilo to, da bi sedeli z nami, tako da bi težko potem rekli, da ni prostega pretoka informacije v takšnem primeru. In mislim, da bi bilo to kar enostavno zagotoviti. Kar zadeva zmačevanje tvegan. Ja, mislim, da je marsikaj že bilo storjenega. Zadeva je v teku, delo na slabih terjatvah nam seveda tu bistveno pomaga. In po mojem mnenju, je solidarnost na področju izopolnitve bančne unije nekaj, kar mora iti z roko v roki z zmanjševanjem tveganj. To seveda pomeni tudi učinek vzvodja. To, kar se mi zdi pomembno v tem trenutku, skoraj da enako pomembno kot zmanjševanje tveganja, fragmentacija trenut, enotnega zakonodajnega okvira v Evropi. Potrebujemo več harmonizirane zakonodaje, manj nacionalnih opcij, več eh, regulacije, manj direktiv. Ta primer likvidacije je tudi posledica pravne fragmentacije in to je prava ovira na poti k koriščenju vseh prednosti, ki jih ponuja bančna unija posebno ob strani, da nam manjka tretji stebr, ampak harmonizacija zakonodaje je prva stvar. Hvala, Ramon Tremose. Eh, eh, Hvala, gospa Nui, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Imam dve vprašanje za vas. Kar zdaj reforma MIFID. V nekaterih državah članicah je kar nekaj skrbi zaradi koncentracije trga na strani bank in upravljalcev skladov. Mm, in zanima me, kako menite, da bi mali in srednje veliki upravljalci eh, premoženja in eh, banke to lahko preprečili. Drugo vprašanje je v zvezi z slabimi terjatvami. Nekateri si ne želijo znižiti izpostavljenosti slabim terjatvam. Sveda obstaja ta pobuda komisije, kde je direktive komisije, o sekundarnih trgih za slabe terjače in eh, jamstva za posojila, ampak problem je na nacionalni ravni in sicer slaba implementacija direktive o terjatvah. Če pride do povečanja obresti v naslednjih letih in solventna ne mala in srednja velika podjetja ne dobijajo sredstev, če jih ne bodo poplačale multinacionalke, bomo imeli še en val slabih terjatov. Kako vi gledate na to? Ja, trna koncentracija bank in pa upravljalcev premoženja sta dve različni zadevi. Koncentracija bank je seveda odvisna od trga včasih eh, male, srednje, velike banke potem izginjajo zaradi preteklih kriz. Eh, žal je tako, ampak tako se je dogajalo v preteklosti. Ampak če gledamo na SSM kot na enotno jurisdikcijo in mislim, da to moramo početi vse bolj, še posebej glede na to, da bo bančna unija potem izpopolnjena še s tretjim stebrom, potem ta raven koncentracije ni tako zelo problematična, saj imamo še celo vrsto drugih držav z malimi, srednjimi, velikimi bankami. Seveda potrebujemo to raznolikost, potrebujemo male, srednje, velike banke, velike banke, eh, zadružne banke, hranilnice, ki niso na borzi in tako naprej. Tako da mislim, da je ta raznolikost vsekakor pomembna in trenutno je eh, tu. Kar zadeva upravljalce skladov, z vidika panoge je vsekakor v pomoč, če si nekoliko večji, kaj ti na ta način lahko zagotavljaš nizko ceno storitev. Kaj ti obstaja določena kritična velikost, ki je nujna za ponovanje konkurenčnih storitev. Zato nisem ne vem kako optimistična, kar zadeva mm, to, da bi to ne bilo vključeno v Eh, val koncentracij in združevanj. Kar zadeva eh, slabe terjatve, ja, dobro je, da imamo zdaj eh, vrsto urodi, s katerimi se lahko lotevamo te problematike, s katerimi se lahko lotevamo tih številnih slabih terjatov. Takšen primer smo imeli na Irskem, ker se pač uveljavi nov terjatov, produkt, da lahko posolijo malce, poplačajo svoje eh, posojile, potem pa so druge možnosti z dospetjem, možne so rezervacije in tako naprej. Skratka, razno razne možnosti so odvisno pač od eh, produktov, o katerih eh, govorimo. Odvisno pač, ali gre za rezidente, nerezidente in tako naprej in tako dalje. Skratka, zdaj imamo tudi dodatna pravila, ki preprečujejo še nalaganje dodatnih eh, eh slabih terjatov in da banke dajo realne kredite, ker te vemo, da je to vedno nevarnost v pogojih, benignih ekonomskih eh, pogojev. V krizi so vsi seveda zelo občutljivi na tveganja. Tako da treba poskrbeti za to, da bodo banke preventivno ukrepali na ta način. Kar zadeva solventna mala in srednja velika podjetja, ključno je, da jih eh, njihovi kupci plačujejo, vključno z javnim sektorjem in sicer pravočasno. Ali pa morajo najti načine, pač neke bančne produkte, ki so na voljo za neko razumno ceno in ki ne ustvarjajo še dodatnih izpostavitev. Kaj ti seveda so takšne eh, izpostavitve do slabih terjatev problem za banke, je pa to problem tudi za posojilojo malce, za MSP-je, eh, za zadruge in tako naprej, kajti če so v situaciji, ko ne more poplačevati svojih kreditov, ne bodo dobivali novih kreditov, ki so potrebni za nadaljni razvoj. Tako da ja, vsekakor moramo uveljaviti neko kulturo plačevanja in potrebujemo plačilne inštrumente, ki so učinkoviti in poleg pravnega okvira potrebujemo tudi eh, hitre izvensodne postopke, ki omogočajo to, da se slabe tarjatve čim prej poplačajo in to čim prej, ko je še možno zagotoviti neko boljšo prihodnost za ta posojila. Hvala, Sven Gigold. Hvala, gospa Anuji. V zadnjih tednih in mesecih smo bili priča celi vrsti primerov finančne kriminalitete znotraj bančne unije. Na Malti je predsednik uprave banke Pilatus izgubil pravico do izvrševanja svojih pooblastil v banki in to šele po ameriškem ukrepanju, tudi potem, ko je parlament eh, naš parlament uh, izdal opozorilo. Potem vidimo včerinsko banke, danske banke v Estoniji, kjer imamo težave s pranjem denarja in uh, tudi ameriški, ameriška zakladnica je opisala s sledečimi besedama, uh, besedami banko ABLV. Uh, večina strank ABLV so hm, navidezna podjetja s sedežem izven eh, Latvije in nam do leta 2017 so upravi ABLV uporabljali inštrument podkupovanja za vplivanje na latvijske funkcionarje, da so na ta način odpravili morbitne težave z tveganjem, ki predstavlja njihovo poslovanje. ABLV torej ne uveljavlja načela poznaj svojo stranko. 90 odstotkov strank te banke so visoko tvegane stranke, eh, že po lastni metodologiji vrednotenja tvegan ABLV in so v veliki meri navidezna podjetja eh, v jurisdikcije, sedežem v jurisdikcije, kjer se prikriva dejansko lastništvo. Ali se vam zdi, da moramo resnično zagotavljati takšno podporo v Evropski uniji? pozvali ste k dodatnim evropskim institucijam v okviru AMLD in s tem se strinjamo, torej kar zdaj preprečevanje prane denarja. Ampak ali lahko danes eh, zagotovite, da boste uporabili vse, ki jih imate že danes na voljo za boj proti finančni kriminaliteti v bančni uniji? Kakšna orodja boste uporabili, k čemu se zavezujete, da bi na ta način prispevali k boju proti pranju denarja in finančni kriminaliteti? Najlepša hvala. Kot veste in kot številni vedo, uredba SSM vsebuje jasno odločitev eh, sveta kot zakonodajalca, da nadzora nad izvajanjem zakonodaje o preprečevanju pranja denarja ne poverja mm, ECB. Ampak so določeni trenutki, kjer se stvari prekrivajo na nek način, kot eh, naprimer odozem dovoljene za poslovanje za banke. Ko gre za kršitve zakonodaje z področja preprečevanja pranja denarja, to ni eh, stvar naše institucije, ampak šele ko to ugotovi pristojni organ, ECB lahko ta dejstva jemlje kot gotova in na tej podlagi potem prekliče dovoljenje oziroma ukrepa v skladu z ukrepe, ki jih imamo v drugem stebru, ampak ti ukrepi so omejeni po obsegu, kajti nadzorstveni ukrepi niso primerni za spremljanje praks na področju prane denarja ali celo za izpostavitev zadostnih notranjih kontrol na področju prečevanja pranja denarja, da se na ta način prepreči zlorabe banke za takšno prakso. Strinjam se z vami, da je zelo neprijetno, ker se moramo zanašati na ameriške organe, da upravijo to delo. Eh, to se mora spremeniti, vsega, kar se zavežem temu, da bom storil vse, kar je v moji moči. Ampak to počnem že več čas. Ampak eh, žal to ni dovolj in dvomim, da to bo dovolj v bližnji prihodnosti. To, kar pa pozdravljam, je, da bomo imeli zdaj peto direktivo za preprečevanje pranja denarja, ki bo, če drugega ne, vsaj razjasnila dejstvo, da se dovoli izmenjavo informacij med nacionalnimi pristojnimi organi in nami. To zaenkrat še ni izredno uzakonjeno in zato smo odvisni zgolj od dobre volje teh nacionalnih organov. Seveda, ko mi sami, ko izvajamo inšpekcije na terenu in ogotovimo, da takrat ne vemo, ampak ko ugotovimo neko možnost eh, kaznskih dejanj, eh, kaznivih dejanj, eh, to potem posredujemo tožilstvu in ti se potem odločajo, ali je to vredno preganjati ali ne. Ampak v bistvu na boljšem položaju bomo z implementacijo pete direktive o preprečevanju pranja denarja. Uh, Ampak osebno sem mnenja, da to ni dovolj, da potrebujemo evropsko institucijo, ki bo na dosleden, eh, poglobljen, temeljit način spremljala izvajanje te zakonodaje na Evro, v evromočju. Kajti majhne države niso vedno zadosti dobro kadrovsko in strokovno opremljene za soočanje se s takšnimi pojavi. Sploh, ko so soočene z kar velikimi možnostmi pranja denarja. Enako velja za velike države, ampak toliko bolj, če si majhna država z velikim sosedom, naprimer. Tako da ja, ja stvari se morajo spremeniti in eh, nekako ni vzdržno, da še naprej ostanemo v takšni situaciji. Hvala. Marko Vali. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom eh, dal gospe Noji možnost, da si nadene slušalke, da bo lahko slišala, kar pravim. Eh, kot dobro veste, gospa Noji je objava tega adenduma povzročila kar nekaj polemik v naših državah in je tudi sprožilo razpravo med strokovnjaki samo trenutek, da razrešimo ta problem. Ja, v redu, jaz slišim. No, torej sem dejal, kot veste, objava tega addenduma je sprožila marsikatero polemiko in sprožila tudi razpravo o ne o slabih terjatvah. Kajti tu smo v situaciji, kjer se izvaja določen postopek, ki bo najverjetneje pomenil, da bodo banke zahtevale bistveno več jamstev za to, da lahko potem dajo kredit eh, eh, gospodinstvom ali malim podjetjem, ki so tisti, ki najbolj pričevajo kar rasti gospodarstva. In to ne bo spodbujalo rasti, temveč bomo eh, sprožili krčenje gospodarstva. In to v obdobju, ko v Evropi, v Evropi, še posebej na jugu Evrope, kjer imajo bančni model, ki je zelo odvisen od kreditiranja, eh, tam torej bo gospodarstvo šlo v smer eh, upočasnitve rasti oziroma celo krčitve. In v primeru prihodnih kriz bodo banke potem morali likvidirati eh, te kredite na mesto, da bi jih upravljale. In to bo potem za prodaje špekulativnim skladom, in ki ogromno služijo s temi slabimi terjatvami in uh, veste, da um, to ni enostavna zgodba in tu gre za, na nek način za spodbojanje takšnega dejanja. Kako ste lahko objavili kaj takšnega, ne da bi najprej objavili oceno učinka uh, glede vašega razmišljanja o slabih eh, terjatvah, tako kvalitativno kot kvantitativno. Torej, ko se lotevate takšnih predpisov. Ali najprej opravite neko oceno, ali to preprosto storite, ker je vaš namen odpraviti problem eh, slabih terjatov, ne da bi razumeli, kaj so tiste determinante, eh, ki povzročijo to v, vse skupaj v okolju podjetnikov, gospodinstva in tako naprej. Finančni trg, kjer je govora potem o vrednostnih papirjih eh, na terciarni ravni in podobno, tam pa tega sploh ne obravnavate. Leta 2018 to sploh ni zapisano kot prioriteta, eh, ko gre torej za to vrtna eh, likvidnostna, likvidnostna vrednostna papirja. Tako da zanima me, ali imate takšno oceno učinke glede tega addenduma. Hvala lepa za vaše vprašanje. če hočemo zdrave kredite, ki jih eh, posojilje malci eh, vračajo, tu ne gre nujno za več jamstev, kar zadeva za plembo zastavljenega eh, premoženja. Tu se stvari zelo počasi odvijajo, sploh v nekaterih državah. Tako da po mojem mnenju je bolje, če se jasno opredeli kreditne kriterije. Gre za to, da zagotovimo boljše spremljanje eh, samih eh, posojil. Ker ti, ko ukrepate zgodaj, potem stvari niso tako zelo zapletene in ni tako težko prestrukturirati tega posojila, da je ta zato še naprej poprečuje, če je to potrebno. Kar zadeva krčenje razpoložljivih kreditnih sredstev, ne to je, ni tisto, kar se dogaja, vsaj ne zadnje leta. Morda se bo to pojavilo v prihodnje, v določeni fazi, ampak v tem trenutku, glede na benigne ekonomske pogoje, je tudi z vidika razpoložljivosti kreditov v Italiji in v večini drugih držav stvar takšna, da ne prihaja do krčitve. In zato mislim, da je zdaj pravi trenutek za to, da poskrbimo, da se lotimo tudi starih slabih terjatov. Kajti za financiranje gospodarstva potrebujemo solventne banke, ban ne pa banke, ki se borijo za preživetje z bremenom visokega števila ne e, poplačljivih terjatov. Pa tako mora naš cilj biti ta, da ne bo več slabih terjatov. Ne morem trditi, da smo prenehali za ustvarjanje teh novih eh, težav, vsaj ne v državah, kjer smo imeli te težave v preteklosti. Pravite, da premalo delamo na tem področju, ampak ko smo začeli z SSM, smo imeli približno eh, eh, tisoč uh, uh, milijard slabih terjatov v vseh državah, zdaj smo nekje na 750 milijardah, kar je še vedno zelo visoka številka. Tako da nekaj bo treba storiti. Ni nobene možnosti za to, da se ne bi lotili tega vprašanja. To, kar smo zaenkrat postorili v zvezi z tem adendumom, je, da se lotimo novih slabih terjatov in spostavljenosti le tem, tako da smo zdaj še v zelo zgodni fazi za ukrepanje in da preprečimo, da se ta problem samo še poveča. In seveda ni nobene potrebe potem, da se tu potem uporabljajo novi, nove ne slabe terapije. Ampak je, kaj pa ocena učinka? Nikoli nisem tega videl. Ocena učinka, ki bi jo morali pripraviti, bi pomenila, da bi ta addendum uporabili za obstoječ nabor slabih terjatov. Glede tega lahko upravimo oceno učinka. Glede novih slabih terjatov, ali se te da v zgodni fazi sanirati, to pa mislim, da ni bilo storjeno in menim, da tudi ne bi bilo nekoristno, neizvedljivo. Tako da, ja, takšna je situacija. Vsekakor se želim, da se to popravi, še posebej v tistih gospodarstvih, kjer so banke zelo izpostavljene stavim terjatvam. Tam bi bilo gospodarstvo bistveno bolje financirano, če bi se te stvari rešile. Hvala. Ja, to, kar pravite, da ni nobenih težav z krčitvijo kreditnega bazena, to mislim, da je kvečemo obratno s tem, kar je bilo rešeno. Sam, sam nekoliko teže razumem to, ampak dobro. Gospod Zani. Hvala, gospod predsednik. Navedli ste določene številke, da bi na ta način upravičili delo tega nadzornega mehanizma v zadnjih treh letih. No, jaz, če gledamo bilance bank, ki so pod neposrednim nadzorstvom ECB, še naprej vidim eh, hudo asimetrijo med eh, kreditnim tveganjem in tržnim tveganjem. Poglejmo. Kapital na drugi in tretji ravni, še posebej o severu e- Evropi. Govorili ste o več milijardah ne slabih terjatov, več kot pet tisoč eh, milijard takšnih inštrumentov imamo in to ima seveda velik vpliv na delovanje bank. Kar vidimo strani regulatornega organa je, da SSM še naprej podcenjuje vsega, Eh, to tveganje. In trend je, da se ustvarja neke vrste simetrija, ki diskriminira med nacionalnimi sistemi in ki bankam olajšuje sprejemanje finančnih tveganj eh, pri podpori realnemu gospodarstvu, premalo pa se upošteva pomemben dejavnik, ki izhaja iz eh, krize iz pred 30 let. No, moje vprašanje je naslednje. Zdaj, ko smo popeljali naprej to delo, kar zadeva eh, slabe terjatve, eh, me zanima, ali se bo delo vas kot nadzornika osredotočilo na tržna tveganja, to je nekaj, kar je bilo premalo upoštevano v zadnjih letih, in ali se bodo sprejeli konkretni ukrepi za neutralizacijo tega tveganja, ki glede na bilančne številke lahko celotni evropski finančni oziroma bančni sistem spravi v neravnovesje. Hvala lepa. Ne strinjam se z oceno, da ne izvajamo enako natančnih pregledov ali vrednoten modelov, ki uporabljajo banke za vrednotenje kapitala na drugi in tretji ravni. Tržno tveganje obravnavamo v vse čas oboje je sestavni element našega internega pregleda. Tveganja, ki jih predstavljajo tržne operacije, so tudi zajete v, zajeta v nadzorni mm, proces eh, pregledovanja spremljanja. Eh, izvajamo tudi kar nekaj ukrepov na področju eh, spremljanja trga, imamo kar nekaj horizontalnih primerjalnih vrednosti, kjer poskrbimo za to analizo za Eh, vrednotenje, inšpekcije na terenu, vse to izvajamo kontinuirano in ne dodam, da se tržne operacije uporabljajo dvakrat kot kriterij za eh, globalne kreditne institute, ki potrebujejo dodatni kapital, potem je to tudi element kompleksnosti, skratka avtomatično sredstva na drugi in tretji ravni mm, potem sprožijo zahteva po dodatnem kapitalu zaradi kompleksnosti eh, poslovanja in potem je potem tudi dodatna kapitalska zahteva zaradi elementa reševanja, ker ni likvidnega trga za to vrstne operacije in v takšnem primeru je eh, reševanje bistveno lažje. No, ne bi pa dejala, da mm, s tem ne podpiramo trga, ukrepanje bank se je bistveno zmanjšalo po krizi. Velik del tržnega deleža pomenijo izvedeni finančni instrumenti, da tistih projekti, ki jih banke potrebujejo in ki jih velike korporacije potrebujejo, zato da lahko sodelujejo v življenje gospodarstva. Verjetno ste opazili tudi sami, da sem eh, prosila parlament, eh, se pravi evropskega zakonodajalca, naj čim prej implementira to, če moramo pravimo temeljni pregled, temeljiti pregled kreditnih knjig. Tu smo predvsem usmerjeni v tržne operacije, kjer ne dosegamo zadostnih kapitalskih zahtev eh, iz časa pred oziroma med krizo. Upam, da se bo to uspešno zaključilo, če želite prispevati k temu povečanju kapitalskih zahtev, kar zadeva tržne operacije in tako naprej, potem po mojem mnenju to prava pot naprej. Za enkrat pa menim, da pač počnemo, kar je pošeti treba. Absolutno. Thank you, Mr. Kircos. Gospod Kircos, izvolite. Hvala. Ne zdi se mi, da nam dobro gre, ko gre za uh, kratkoročno zmanjševanje slavih posojil. Ali mislite, da smo dosegli to nizko stopno slavih posojil, ki bo potem uh, povzročila. Eh, proces bančne unije, eh, poglabljanja bančne unije ali pa se bo treba ukvarjati eh, s posameznimi primeri, kot sta naprimer Grčija, Cipr in pa druge države, druge manjše države ter Italija kot večja država evroobmočja. Pa še eno vprašanje v zvezi z Grčijo. Mm, prevladujoče mnenje v Grčiji je, da bančnemu sektorju gre zdaj bolje. E istočasno pa veliko analitikov in politikov ter ekonomistov meni, da to izboljšanje situacije ni dovolj hitro, da, da ga je treba poglobiti in pospešiti zato, da bo to koristno tudi za bančni sistem, ko gre za financiranje zasebnega sektorja. Ali predvidevate kakšne scenarije z dodatnimi ukrepi, s katerimi bi lahko pospešili pozitiven razvoj dogodkov v Grčiji? ali pa se boste držali tega postopnega pristopa. Hvala. Mislim, da potrebujemo enoten režim za obravnavo slabih posojil eh, povsod v različnih državah evroobmočja, tako da ne verjamem, da bi lahko imeli različne ukrepe eh, ali pa različno zakonodajo za različne države. Kar se tiče grških eh, bank, Eh, oziroma banki so dajali slaba posojila v več državah članicah. Eh, tukaj je res bilo doseženega kar veliko napredka. Ali je ta napredek dovolj hiter? Eh, to pa še ne. Treba je ta napredek še pospešiti. Trenutek resnice za vse banke bo do stresni testi EBE, ki bodo izvedeni letos. In videli bomo, ali bodo te banke in pa druge banke se sposobne odzvati na šoke oziroma ali bodo odporne na e, šoke, e, do katerih bi lahko prišlo v neugodnih e, scenarijih in ali bodo zadostile kapitalskim zahtevam. To bo trenutek resnice. Thank you. Uh, Luigi Morgano. Hvala, Luigi Morgano. Hvala eh, in pozdravljeni, gospa Nui. Oprostite, ker bom kar preveč iskren. Odločitve nadzornikov, ki so odgovorni za stabilnost finančnega sistema, bi uh, uh, morali biti nadgrajeni tudi zakonodajnimi ukrepi. Kot je rekel parlament, institucija, ki jo vi vodite, eh, nam vedno predstavi že dovršena dejstva. Uh, isto velja za ta addendum o slavih posojilih. Samo en teden pred sporočilom komisije je bilo to objavljeno. Uh, oziroma samo en dan po predstavitvi komisije, ko je komisija predstavila svoj predlog. Ta addendum se tudi precej razlikuje od predloga komisije. Mogoče zato ni primeren, ko gre za retroaktivnost in pa definicijo slabih posojil ali nista časovnica in pa tudi vsebina denduma taka, da lahko spodkopljeta delovanje parlamenta in sveta na tem področju. E, kljub temu, da so ukrepi predstavljeni v adendumu e, indikativne narave. In glede na slabo okrevanje, me zanima, kakšno e, študijo ste izvedli glede prociklične narave ukrepov, ki bi lahko vodila v manjšo likvidnost za podjetja. Mogoče obstajajo tudi omejitve eh, za dodeljevanje posojil strani bank. Uh, the consultation uh, that you mentioned between the Vi eh, omenjate posvetovanja eh, glede adenduma SSM in pa eh, svežna komisije. Res smo mi to objavili en dan po predlogu komisije. Tajming je bil torej usklajen in po mojem mnenju ni nobenega nasprotovanja med obema instrumentoma, ki se med seboj dopolnjujeta. Vsekakor pozdravljamo um, varovalko, bonitetno varovalko uh, v skladu s pravili iz prvega stebra. To naj bi bilo obvezno za vse banke, to je predstavila komisija. V stebru 2 pa imamo večja eh, tveganja, ki presegajo eh, tista tveganja iz prvega stebra, ta so drugačna in so na višji ravni, se pa obravnavajo po posameznih bankah. In o tem govorimo tudi v nadzornem dialogu in obravnavamo specifične situacije posebej, tam, kjer je seveda tveganje večje od tistega, ki ga pokriva prvi stebr. To je um, običajna definicija drugega stebra. Oba dokumenta eh, sta v različnih fazah. Predlog komisije je začetna faza, adendum pa je že dodatek eh, in eh, predlog komisije bosta morala potrditi parlament in svet, ki lahko tudi še spremenita njegovo vsebino ali pa uvedeta tudi postopni phasing in. Zato je prezgodaj, da bi zdaj ocenjevali vrednost eh, addenduma ali ga označevali kot odvečnega. Menimo, da je addendum pomemben, da ga je treba objaviti in začeti izvajati zdaj. Na ta način se bomo bolje lotili slabih posojil, ko smo začeli uh, z SSM, so nam eh, banke in drugi govorili, da eh, ne moremo nič narediti, dokler ni rasti. Rast pa je zdaj eh, prisotna že kar nekaj let. Ampak še vedno obstajajo slaba posojila. In zdaj v teh ugodnih gospodarskih pogojih vemo, da se dajejo spet slaba posojila. Eh, slaba posojila eh, se dodeljujejo v dobrih časih, ne v slabih časih. In eh, zato je zdaj primeren trenutek, da opredelimo prave kriterije in zagotovimo, da če pride do novih slabih posojil, da se z njimi ukvarjamo takoj. Na začetku je to za banke, gospodarstvo in pa davkoplačevalski denar še manj boleče in tudi manj drago. Ali prihaja do krčenja posojil? Eh, ne. Po podatkih eh, statistike ECB, ki jih sicer jaz ne posedujem, ampak prepričana sem, da so pravilni ti podatki. Po teh podatkih torej temu ni tako. In ne vidim nobenega razloga, ki bi nam preprečeval ukrepanje zdaj takoj. Um, Hvala. Okay. There is a slot of the EPP, if you wish. But, uh... EPP se lahko še enkrat oglasi, če želite. Eno možnost še imate. Zdaj pa bom besedo dal gospodu Fernandezu. Bienveni. Najlepša hvala. Dobrodošli, gospa Nui. Veliko veselje mi je, da ste tukaj. Postavil pa bom dve vprašanje. Kot veste, je situacija slabih posojil v različnih jurisdikcijah eh, znotraj Evropske unije velik problem. In to predstavlja problem tudi pri različnih dosijejih na področju bančne unije. V določenih primerjih gre celo za izgovor, zato da se eh, ne dosega napredka na različnih političnih področjih, kot je naprimer EDIS. In tukaj bi vas rad vprašal naslednje um, glede na slaba posojila po državah članicah. Um, in tukaj obstajajo različni kriteriji tudi eh, na področju uh, računovodstva. Eh, no, pri teh slavih posojilih me zanima, kje je tukaj, mm, kako se razlikujejo med seboj in kako dejansko Eh, predstavljajo različno situacijo različnih bank v bančni uniji. Še vedno imamo krizo likvidnosti. Eh, temu smo še vedno priča, naprimer, eh, glede na to, kaj se je zgodilo v Banko Popular v Španiji ali pa v Banki ABLV v Latviji katere mere bi lahko prilagodili trenutno zakonodajo, da bi eh, preprečili eh, dodatno pomankanje likvidnosti ali pa insolventnost. Seveda, glede na vse razlike, ki že obstajajo med državami članicami. Thank you, thank you very much. Uh, well, NPLs are... Uh... Najlepša hvala. Slaba posojila so zelo resen problem. Ni pa to edini problem, eh, s katerim se morajo nadzorniki ukvarjati. Predlagam, da to upoštevajo tudi zakonodajalci, da se tudi oni ukvarjajo z zmanjševanjem eh, tveganja. In eh, to se že razvija, to se je začelo z ustanovitvijo enotnega mehanizma nadzora za IDIS potrebujemo jasne pogoje. Eh, ne vem, če so določene situacije res izgovor, ampak mislim, da je res čas, da gremo eh, naprej na tem področju. Eh, pogoji bi morali biti preverljivi, določeni eksante, pogoji bi morali biti tudi realistično dosegljivi in pa povezani z različnimi fazami. Edisa to bi nam omogočilo, da Edisa ne bi v nedogled prelagali. Prej, ko se tega lotimo, bolje bo. In zato tudi podpiram eh, to, da je komisija dala nov zagon temu področju. Končni cilj je še vedno isti, torej, eh, da bi imeli povsem mutualizirano eh, Eh, shemo za jamstva, za depozite. Eh, veliko likvidnosti imamo v bankah, na trgu v tem trenutku. Eh, ne gre za to, da bi bilo likvidnosti premalo, sploh ne. Likvidnost je znak, da gre nekaj narobe, tako pravijo, ampak tega ne moramo spremeniti tako, da bi nadgrajevali oziroma Eh, spreminjali eh, zakonodajo. Problem je, da pri bankah gre za zaupanje. Če investitorji in potrošniki izgubijo zaupanje v banko, potem mm, bodo vsi hoteli eh, vzeti svoje vloge in to je nevarnost za likvidnost banke in za njeno premoženje. In likvidnostna kriza je eden od elementov, eh, ki kaže na to, da je banka blizu propada. Tisti, ki prvi pridejo eh, na vrata banke, eh, če se lahko tako izrazim, bodo tudi prvi postreženi. In Včasih je treba sprejeti odločitev, ali je banka blizu propada, razen če imamo moratorij. Eh, v Latviji je bilo tako, tako da smo eh, nacionalnim organom rekli, naj eh, pač upoštevajo ta moratorij. Banka pa potem ni dovolj hitro dobila dovolj likvidnosti, da bi poplačala vlagatelje. In zato je prišlo do uh, te odločitve, ki je bila sprejeta. Gre pa za splošen strukturni problem za banke, če uh, izgubijo zaupanje. Takrat pride potem do likvidnostne krize. Eh, mogoče so vprašanja solventnosti to sprožila ali pa pranje denarja ali kaj drugega, ampak tako je. To se zgodi, če ni zaupanja v banko in Eh, zakonodaja tega ne more popraviti. Hvala. Smo že proti koncu um, te javne predstavitve, zato imam samo še kratko vprašanje. Uh, um, davčni svežen uh, eh, ZDA. Uh, to je bilo objavljeno decembra in spodbujajo vse multinacionalke v ZDA, da preselijo svoje dobičke iz evrovmoča nazaj v ZDA. Zanima me, ali vsaj o kakšne uh, skrbi v zvezi s tem, da bi se veliko depozitov uh, preselilo v ZDA iz evroobmočja. Ali bi lahko prišlo do sistemskega tveganja, če bi se to res začelo dogajati uh, v velikem obsegu. Assess the situation in this domain, which is not quite close to to področje um, ni ravno eh, delo oziroma ni ravno področje, s katerim bi se jaz ukvarjala kot nadzornica. Mm, vendar pa mi obravnavamo tudi ta, eh, takšna vprašanja. Videli bomo v prihodnosti, če se bo kaj takega začelo dogajati, bomo morali razmisliti tudi o tem. Hvala, zdaj pa še. Uh, Jaz s svojim zadnjim vprašanjem, ki tudi zadeva slaba posojila, tri točke bi izpostavil. Večkrat ste danes rekli, da tudi vaše statistike kažejo, da ne prihaja do krčenja kreditov. To je točka, ki je ne razumem, kaj ti ukrepov še niso začeli izvajati. Eh, katera ocena potem kaže na to in zakaj pravzaprav ukrepite v ceni? gospa Donnelly je rekla, da učinki novih ukrepov addenduma, da pravzaprav ne bodo veliki in da se bo z njimi dalo upravljati. Ali je bila ta izjava podana na osnovi kakšne znanstvene ocene in številka ali pa je to samo osebno mnenje? Vi ste tudi rekli, da ni potrebe po, uh, učin, po študiju učinka. Uh, Eh, sam v to dvomim, kaj ti to so ukrepi, ki eh, bodo sistemsko vplivali eh, na pravila, predvsem na prvi stebr, pa tudi na drugi stebr. Zato me zanima, ali ste prepričani, da res ni potrebe po študiju učinkov. Potem pa še nekaj glede komplementarnosti. Rekli ste, da predlog komisije še ni bil spremenjen, tako da se lahko še spremeni. Torej ne vemo, ali je to bila končna različica ali ne. Eh, eh, sam bi rekel, da bi bila uskladitev boljša že od vsega začetka. Eh, ne vemo še, ali je to res končna različica, dobro, ampak ko bo predlog komisije enkrat dokončan, Imam tukaj tudi preglednico, ki jo lahko pogledamo. Po petih letih eh, zavarovane izpostavljenosti komisija pravi, eh, da bo odstotek 40, ECB eh, e pa 70 odstotkov. Torej, kako se bodo zmanjševala slaba posojila? Potem Še nekaj let kasneje naj bi bila izpostavljenost po podatkih komisije 35 odstotna, po podatkih ECB pa nič odstotna. Zanima me, ali eh, je smiselno, da imamo eh, neka horizontalna pričakovanja. Po drugi strani me zanima tudi, eh, kako bo z ukrepi, včasih so blažji, včasih eh, trši. In če bo nadzornik po sedmih letih eh, rekel, narediti morate to, zakonodaja pa bo rekla nekaj drugega, v kakšni situaciji bomo? Treba bo pogledati, kakšna bo končna oblika. In mislim, da bi vsekakor res tukaj moralo priti do uskladitve med obema dokumentoma, sicer bomo ustvarili veliko zmedo. E, komisija dela tudi razliko med e, posojili, ki verjetno ne bodo odplačana in drugimi, ECB pa ne. Potem. Pa v adendumu eh, vi eh, tudi naredite eno eh, razliko. In pomembno je, da se to pojasni, zato ker se lahko ustvari zmeda za majhna in srednja podjetja in druge. Verjetno je tukaj vaša ocena boljša, ampak. Uh, kaj pravite vi o predlogu komisije. Zdaj pa še nekaj o zavarovanih, eh, zavarovanih depozitov. Tukaj imamo tudi različne, različna obdobja glede eh, sodne obravnave. V dokumentu sveta je bil tudi predlog, da se razlikuje, če gre za eh, neodvisno zunanjo oceno Eh, tega zavarovanja. Zakaj? Eh, ne glede na vsa pravila eh, se včasih govori o ničelni vrednosti. Zakaj je vrednost nič, če imate lahko veliko premoženja, palačo ali karkoli, kako lahko vi to pojasnite. Eh, mogoče bi to tudi bilo področje, ki ga je še treba izboljšati. Številna področja ste omenjali. Eh, rekla sem, da ni eh, krčenja posojil in s tem sem mislila, da redno obravnavamo dostopnost kreditov. Vidimo, da je ta zadostna, ni se zmanjšala, Zaenkrat ne, bomo pa situacijo spremljali še naprej. Omenili ste tudi študijo učinka, ki bi morala biti pripravljena. Mm, ena izjava je bila podana, vprašali ste, ali je bila subjektivna ali pa na podlagi znanstvenih dokazov tukaj imamo tudi pri znanstvenih dokazih veliko možnosti, verodostojnost eh, eh, tudi ni vedno enako visoka. Določeni člani nadzornega odbora, ne vedno brez konflikta interesov, so tudi um, pripravili določene, določena mnenja. Ni bilo vse korektno. Uh, Kar pa se tiče addenduma in pa izpostavljenosti slabim posojilom, je vse skupaj bilo možno upravljati, torej je bilo obvladljivo. Imeli smo empirične dokaze, ne znanstvenih, ampak na podlagi empiričnih dokazov smo videli, da tisto, kar smo delali, je bilo korektno in da nismo zato potrebovali dodatne študije učinka. Eh, če bo to potrebno, bomo seveda to tudi zagotovili. Res je tudi, da obstajajo razlike med instrumenti v prvem eh, stebru in drugem stebru. Eh, to je povsem razumljivo. Pri zakonodaji gre za obravnavo tvegan v običajni banki. To so poprečna tveganja. Obstajajo pa banke, ki uh, imajo uh, več uh, tveganja uh, in s takimi se morajo ukvarjati nadzorniki. Kaj mora banka narediti? Banka mora izvajati regulativo. In stebr ena je nekaj, kar morajo upoštevati vse banke. To bo treba zagotoviti. Uh, steber ena pa je nadgrajen eh, z drugim stebrom. Tukaj pa stopijo, nastopijo svojo vlogo eh, nadzorniki tam, kjer je tveganje večje. Eh, Naprimer, če zakonodajni okvir določene države ne deluje dobro ali pa če je tveganje bolj globalno ali pa če upoštevamo tudi zavarovanja premoženja vedno bodo obstajale razlike med eh, stebrom ena in dva. Ampak zakaj potem imeti časovnico? Rekli ste povprečne banke v prvi stebr, ostalo v drugi stebr. Ampak zakaj imamo potem te roke sedem let in tako naprej? Eh, ne vem, kakšna bo časovnica po koncu zakonodajnega obdobja. Zdaj ni trenutek, eh, ko lahko podajamo primerjave. Če se bo adendum izkazal za odvečnega zaradi prvega stebra, potem bo to zelo dobro, ker bomo lahko obrnili to stran in šli naprej. Sicer sem skeptična do tega, ampak eh, prva se bom tega razveselila, če se bo to res zgodilo. Veliko stvari bomo naredili tudi z novimi eh, računovodskimi standardi, naprimer IFRS um, devet. Eh, tukaj bodo pokrite tudi pričakovane izgube v primerjavi z že narejenimi izgubami. In eh, manevrski prostor za drugi stebr bo eh, s tem zmanjšan, ampak ali bo ta stebr postal povsem nepotreben, ne vem. Veliko razlik smo uvedli. Ravno zato, ker potekajo še razprave, ker ni eh, to vse še eh, opredeljeno v zakonodaji. In eh, mogoče bo situacija potem pokazala, da naši ukrepi niso v celoti potrebni. Potem rekli ste, da ne upoštevamo vrednosti zavarovanja. Ne, res, banke zahtevajo to, zato da dajo posojila kot eh, neko zavarovanje, torej kot varnost, eh, ampak po določenem številu let, eh, če posojila ne morejo biti odplačana, pa banka odzame potem to premoženje. Vrednost je lahko zelo velika. Če pa se to ne zgodi, potem ne glede na vrednost premoženja, to nič ne pomaga. In mi govorimo o tej prilastitvi mm, premoženja oziroma zavarovanja za določeno posojilo. Najlepša hvala. Mislim, da je bila razprava zelo koristna. Eh, eh, rekli ste, eh, da bo dobro, če bo zaradi vsega, zaradi prvega stebra dendum postal nepotreben. Ampak na to moramo še počakati, bomo videli, kako se bodo stvari odvile. Sam to razumem. Ne moremo še vedeti, kakšen bo rezultat. Ampak, če bomo imeli zdrav sistem prvega stebra, potem uh, uh, ostalega morda res ne bomo potrebovali. Um, pri stebru 2 gre za, posamez, za oceno posameznih bank. Ampak uh, dialog bo še potreben uh, tudi glede boja proti pranju uh, denarja. Želimo si uh, harmonizacije in mi bomo uh, ocenili različne možnosti, ki obstajajo na tem področju, bomo pa prosili tudi SSM, da uporabi vse svoje pristojnosti eh, za obravnavo tega problema, eh, ki je vsekakor velik problem. Najlepša hvala za vašo prisotnost danes. Eh, z dialogom bomo vsekakor še nadaljevali. Hvala. colleagues, before I pass the chair to um, Markus. Dragi kolegi, preden uh, predsedovanje predam Marku, naj povem, da je jutri komisar Moskovici prosil, da odložimo sestanek za 15 minut zaradi stavk uh, javnega prometa v Franciji in v Belgiji, tako da jutri začnemo s sestankom 15 minut pozneje. Tako, previdnostni ukrepi akademskih 15 velja jutri. Thank you very much after this uh, very important informations. Hopefully we will be. Najlepša hvala za te pomembne informacije. Jutri bomo zagotovo pravočasno tule, kljub uh, stavkam. Tako da bo potekal razgovor z gospodom uh, Moskovicijem. Sedaj pa trajnostne finance in besedo, kar predajam poročevalki Molly Scott Kato. Molly, izvoli. Najlepša hvala da ste kot Nemec eh, izjemoma pravilno izgovorili moje ime, zato zelo cenim. In glede tega dosjeja poteka veliko dela, veliko je zanimanja za to. Tudi komisija je včeraj, eh, prejšnji teden, stopila v stik z nami, tudi komisija, tudi gospod Juncker in eh, komisar Dombrovski sta pristopila k razgovorom. Tako da mm, si lahko obetamo razprave tudi z vodilnimi v komisiji. To je dokaj spodbudno. Veliko je političnega strinjanja glede tega, kar pomeni, da smo skupine lahko pozabile na politične razprtije in eh, dale prednost pomenu prehoda na trajnostne in vzdržne rešitve, kljub eh, političnim razlikam. Saj tako se je pokazalo v razpravah s poročevalci v Senci. Zelo cenim, da so bili kolegi eh, zelo konstruktivni in da so svoje predloge sprememb podajali v konstruktivnem duhu, večinoma. Ugotovili smo, da bomo v prihodnje morali še večkrat zasedati s poročevalci v Senci, zato da razpravljamo o 315 predlogah sprememb. Govorili bomo predvsem o uporabi zasebnega kapitala, o odsotnosti trajnostnih vidikov v primeru nedelovanja trga, glede nasedlih eh, naložb in drugih elementov, pri katerih bo moral parlament nujno podati jasen signal. Glede Neuzdržnih naložb bi izpostavili posebej nasedje naložbe, kajti zaenkrat glede tega ni prišlo do kakšnih eh, večjih razhajanj, so pa nekateri nesporazumi med skupinami. Prav tako bi morali fiduciarno do vznos raširiti, tako da bi morala vključevati upravljanje in tudi okoljske, socialne in objavljalne dejavnike. Prav tako bi morali zagotoviti ustrezne informacije o tem v celotni verigi pri dobavi proizvodov končnemu vlagatelju. Prav tako menimo, da je treba trajnostna tveganja povezati z kapitalskim okvirom. In eh, strinjamo se, da je treba odpraviti nasedne naložbe in odvrniti nadaljna vlaganja v nasedne naložbe. Prepričana sem, da bo to zelo razboljiva tema na naslednjem eh, sestanku naš, poročevalcem v senci. Glede zelenih obveznic in zelenih davkov, to so tudi predlogi, ki jih je podala komisija in upam, da bomo tu lahko predlagali konstruktivne spremembe za to, da bi dosegli napredek. Strinjeno se tudi glede oblikovanja vse evropske interesne skupine, zato da bi podprli tudi nefinančno poročanje in um, tako bi podprli tudi ugotovitve poročila skupine HLAG. Prav tako podpiramo dinamično taksonomijo, ki jo predlaga komisija. To bi delali na podlage že obstoječih eh, preučitev eh, stroškov in koristi na ekološki ravni. Radi pa bi, da se opredeli pojem trajnost. Predlagamo, da bi komisija pripravila enotno taksonomijo. Parlament mora pripraviti tudi jasno stališče, ki bi ga upoštevala delovne skupine. Prav tako bi prek zakonodajne pobude morali predvideti enotni standard za zelene obveznice in eh, za pokojninske instrumente. Ko gre za oznako zelenih financ in za zeleni strani standarde, je jasno, da je to dobra spodbuda za odvračitev, odvračanje vlagan v netrajnostne finance. Ne vem, kako sicer sporočevalci v senci, ampak sama menim, da zelene naložbe ne bi smele biti usmerjene v fosilna goriva, bi pa razmišljali tudi o jedrski energiji in o naložbah, o trajnostnih naložbah v letalstvo. Prav tako bi radi okoljske, socialne in uporabljalne dejavnike vključili v druge politike na ravni Evropske unije. Radi bi pred, uvedli tudi enoke. Mm, enotna pravila za zelene naložbe v okviru javnih razpisov. Verjetno bi lahko razmislili tudi o ustreznih ukrepih prek ESME. E. Ne moremo pa pričakovati, da se bodo začele izvajati zelene naložbe, če naše institucije vlagajo v netrajnostne proizvode. Tu imamo v mislih predvsem EIB in Evropsko centralno banko. Obe morata nasloviti lastne institucije institucionalne pomankljivosti iz vidika trajnostnosti. Evropska centralna banka je poskušala sprejeti ukrepe za to, da bi podprla obnovljive energetske vire, bi pa jih morali še podrobneje spremljati, zato da bi izpolnili svoje ambiciozne načrte. 2,5 milijarde evrov pa je EIB vložila v plina vata in tu bi morali preučiti morebiten prihranek izpustov CO2. Prav tako bi morali preučiti cilje na podlagi pariškega sporazuma in jih uskladiti z našimi cilji glede EGS. Prav tako je treba naše prizadevanja pri uskladiti z ugotovitvami projektne skupine za finančna razkritja povezana s podnebjem. Veliko dela je to je še treba upraviti, zaenkrat je delo potekalo dobro, dosegli smo napredek in veselim se konstruktivnega sodelovanja s poročevalci v senci, prav tako pa tudi plodne razprave. Hvala. Hvala, začeli bomo s poročevalci v senci. Brian Hayes za ALS. E Najlepša hvala, podpredsednik. Hvala za besedo. V imenu kolega Petikajnena bi se rad zahvalil poročevalke in tudi poročevalcem v senci za zelo konstruktivne razprave in za dialog, ki je dosedaj potekal o tem dosjeju. Osnutek poročila gre v pravo smer. Obliko, gre za oblikovanje evropskega okvira za trajnostne finance. To bo pomemben signal, kakšno je stališče Evropskega parlamenta glede tega. Nedavno je bil sprejet akcijski načrt in napovedani tudi nadaljni zakonodajni ukrepi strani komisije in to poročilo pozdravlja dober regulativni ukvir, ki bo akterje na trgu spodbujal k temu, da bi podprli evropski prehod na trajnostno gospodarsko članstvo, upoštevajoč mednarodne zaveze Evropske unije in eh, pariški sporazum. Tako bi zagotovili tudi ukrepe, ki bi bolje prerasporedili vire. To pozdravljamo. Je pa treba še razpravljati o nekaterih podrobnosti. Najprej, zahteve morajo biti usklajene z cilji in so razmerne. Treba je preučiti tveganja in eh, vse upletene institucije nove zahteve ne smejo preveč obremeniti MSP-je v Evropski uniji. In drugič, obravnava zelenih trajnostnih financ mora temeljiti tudi na oceni tveganja povezana, povezanih s tovrstnimi sredstvi. Ne smemo sprejeti ukrepov, ki bi zamajali trg, zaradi česar bi lahko prišlo do večjih nejasnosti v prihodnje. In tretjič, kolega izpostavlja, da bi morali se posebej osredotočiti na vzdržno taksonomijo glede trajnostnih financ. Ta taksonomija mora biti dinamična in izpolnjevati svoj namer. Namen treba je pripraviti kazalnike merjenja napredka in pri tem izpostaviti vpliv na okolje, to ne bi smela eh, biti samo zahteva po dodatni birokraciji. Tega si ne želimo. Dodal pa bi še, da glede učinkovitosti eh, izrabe verov, izpustov CO2, mm, bioraznolikosti, upravljanja z odpadki in tako naprej, da gre tu za ukrepe, ki so že na voljo, ki jih že izvajo različni instrumenti, kar podpira zasebni sektor, OECD, pa tudi Združeni narodi, Evropska komisija. Kar je treba storiti sedaj, je pripraviti enotne kazalnike, na podlagi katerih lahko poročamo o napredku. Najlepša hvala torej poročevalki za dobro sodelovanje pri tem dosjeju. Pripravljeni smo sodelovati pri pripravi dobrega, trdnega okvira za trajnostne finance, ki bo sorazmerno in urateženo prerasporedil bremena in odgovornosti za vse obletene akterje. Najlepša hvala za SND, Permonš Peres na mesto Polatanga. Z mikrofonom, prosim. Kolega, ki je poročevalec, vsem si verjetno ne bom, ampak upam, da bo lahko Simona Bonafe prisotna oziroma da se bo lahko saj oglasila, ko bo šlo za pritegnitev pozornosti predsedujoče. Ja. Pol tang bi rad izpostavil nekatere predloge sprememb, ki jih predlagamo kot SND. Prva je, da bi uvedli obvezujoče oglične stresne teste v skladu z priporočili, koliko se spomnim, gre tu za predlog spremembe 100. In glede upravljanja finančnih eh, tvegan, to bi morali vključiti v makrobonitetni okvir. To bi lahko predvideli kot dodatek uh, predlogom sprememb SND 163, 165 in 166. Prav tako bi radi izpostavili francoski eh, člen 173 glede e električnega zakona in uh, tu bi izpostavili tudi zahteve glede spremljanja. Te elemente smo tudi izpostavili v naši predlogi sprememb. Poleg tega je treba zagotoviti verodostojno in fleksibilno taksonomijo, kot je izpostavila že poročevalka. To pa bi moralo upoštevati ne samo zelene vidike, ampak tudi družbene in vladne vidike. Tu gre za dinamičen nabor, kajti tveganja, ki so danes lahko. Mm, manjše narave lahko v prihodnje privedejo do nepredvidenih eh, tveganj. Okvir tveganja bi moral eh, upoštevati tudi socialno razsežnost. Lokalne skupnosti bi morali biti vnaprej obveščene glede naložb, ki lahko vplivajo tudi na spoštovanje človekovih pravic. In eh, dodali bi tudi, da nekaj besedila ni zadovoljivega, ker manjka sklic na potrebno skrbnost. Ulagatelj mora upoštevati tveganja in prednosti okoljskih, socialnih in upravljanih dejavnikov. Zato bi spremenili tudi lastne predloge sprememb 110 in 114. Radi bi prosili tudi za podporo za izdajanje zelenih obveznic. Z to bi predlagali spremembe, ki smo jih podali v predlogu spremembe 230. Poleg tega podpiramo tudi razširitev fiduciarnih obveznosti, kar pomeni, da bi morali vlagatelji dejansko poštevati dejavnike EGS in tudi nefinančne vidike EGS. Tudi to je povezano z našim predlogom 111 pozdravljamo zakonodajni okvir za izdajanje zelenih obveznic prek evropskih institucij in to lahko najdemo v našem predlogu 130, kot sem že omenila. In še glede EIB in ECB, ki bi morali služiti kot zgled pri naložbah. To predlagamo v predlogih 287, 303 in 306. Upam, da bomo na podlagi teh predlogov dobro sodelovali s poročevalko. Trenutno že poteka dober dialog s poročevalci v Senci. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa IKR. E Pirko Lerner, izvolite. Ja najlepša hvala predsedujoči in najlepša hvala tudi kolegom za izvrstno sodelovanje pri tako zapletenih vprašanjih. Namen tega doseja je vključiti kriterije EGS, torej okoljske, socialne in upravljalne dejavnike, na področje financ, na področje vlaganj. To je zelo problematično. Treba je upoštevati tudi nedelovanje trga, pa tudi morebitne negativne vplive na okolje. Tu gre za onesnaževanje in tudi za tveganja, ki se lahko pojavijo na finančnih trgih. Tu gre za zmanjšanje stabilnosti zaradi slabih posojil, ki lahko znašajo več milijard. Same bi podarili, da zelene obveznice same po sebi niso dovolj. Ekologizacija na področju financ ne bo dovolj. Kajti tako bi lahko tudi ošibili finančna pravila. Predlagala sem rešitve, ki temelijo na trgu. Recimo, da bi prenehali subvencionirati izpuste, prav tako pa predlagam enostavnejše poročanje. Nacionalne banke in finančni organi bi morali obenem pripraviti jasna pravila glede taksonomije in drugih elementov, ki so povezani z, to, z tem zakonodajnim aktom, tako da bi prišlo do učinkovitejšega izvajanja, s tem bi se tudi izognili nepotrebnim zamudam in težavam pri izvajanju novih pravil. Evropske institucije bi morale zagotoviti tudi smernice glede zbiranja statističnih podatkov. Statistike bi morale biti na ravni Evropske unije čim bolj primerljive. Tako bi lahko ocenili uspešnost predlaganih ukrepov. Prepričana sem, da bomo sporočevalko lahko našli dobro rešitev in jasne kompromise. Hvala. Najlepša hvala. Za sedaj pa so na vrsti eh, liberalci, gospa Virnik. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi, gospa poročevalka, pozdravljam raznolikost predlogov v amandmajih, v predloge sprememb. Številni temelijo na podlagi priporočil skupine na visoki ravni halaga. Opažam, da so naši cilji skupni in dopolnjujoči se. Želeli bi zagotoviti, da se več denarja vlaga v trajnostne naložbe. Tako bi zagotovili obenem tudi trajnost naših finančnih trgov. Močno pozdravljam prizadevanja za večjo trajnost. Takšne ukrepe bi morali na njih podpirati. Vendar pa, dragi kolegi. Če želimo zapolniti vrzel na področju ulaganja, treba storiti več. Bolje treba nagraditi tiste, ki že poslujejo trajnostno. Zagotoviti moramo, da tista podjetja, ki šele morajo opraviti prehod na trajnostno poslovanje, da to lahko storijo na urejen način. To pa seveda zahteva zakonodajne spremembe, zato da se spopademo s izzivi, ki so pred nami. Mislim pa, da monetarna politika zato ni najboljše orodje. Sama bi vzpostavila dva ključna elementa, na katera se moramo osredotočiti. Zagotoviti moramo, da je na voljo več informacij, ki jih lahko uporabimo pri sprejemanju naložbenih odločitev. Na voljo moramo imeti tudi orodja, s katerimi lahko to pretvorimo v konkretne, uporabne in primerljive kaznalnike. To urodje pa ne bi nadomestilo dela tržnih akterjev ali njihovih poblastil. Bi pa vplivala na odnose z, z njihovimi strankami. Razkritje informacij mora biti omejeno samo na najnujnejše informacije tu bi morali sprejeti tudi jasne pragove, s katerimi bi se izognili prekomerni obremenitvi MSP-jev. Glede taksonomije. Treba je spregovoriti bolj o upravljanju. Pri tem je treba zagotoviti dovoljšno stopnjo objektivnosti, transparentnosti in strokovne podkovanosti. In ne na zadnje, ta tema je izredno pomembna, pomembna za vse nas, tako da bi rada, da se v razpravah vsi osredotočimo na bistvo. Hvala. E? Najlepša hvala. Če se ne motim, nikoga ni tu iz skupine GUE, tako da prehajamo na Catch the Eye. Bi kdo želel besedo? Ne? Izvolite. Grazie Presidente. Intanto voglio ringraziare... Hvala predsedujočito tudi jaz se zahvaljujem poročevalki za opravljeno delo. Pred seboj imamo zelo pomemben dosje, ki nam bo omogočil doseganje pariških ciljev, se pravi, da se premaknemo v smer bolj vzdržnega finančnega sistema. Gre za tranzicijo, ki zahteva seveda veliko investicij, 180 milijard evrov na leto, zgolj na področju podnebja in energetike. Če ne opravimo te analize, potem eh, bo seveda eh, jasno, da moramo sodelovati z zasebnim sektorjem. Eh, več amandmajev je bilo že predstavljenih, kolegra Berez je to že omenila in tu so predlogi za to, kje intervenirati, da se zagotovijo cilji trajnosti v finančnem sektorju. Pomembno je, da se uporabi tudi ustrezna raven novih zakonodajnih predlogov, da lahko v polni meri kot Evropski parlament izpolnimo svojo vlogo so zakonodajalca. Mislim, da je to še toliko bolj pomembno po objavi akcijskega načrta 18. marca, ki določa tudi časovnico pobud eh, komisije. Najavljeni predlogi, tudi kar zadeva same taksonomije, so vsekakor zelo dobrodošli, ampak eh, seveda moramo izpostaviti tudi, kakšne bodo naše definicije. Vprašanje je tudi, kaj je trajnostno in kaj ni, kaj je vzdržno, kaj ni. Pomembno je, da se lotimo tudi vseh eh, kriterijev transparentnosti in eh, vsi ti kriteriji morajo seveda biti odvisni tudi od eh, ustreznih sistemov upravljanja. Imeti moramo jasne informacije, da bodo lahko investitorji vedeli, kakšne bodo posledice njihovih investicij. Pomembno je, da upoštevamo tudi mm, karakteristike industrijskega tkiva, ki mora pospremiti to tranzicijo. Govorimo več torej kot 180 milijard evrov investicij vsako leto na področju podnebja in eh, energetike. In eh, poleg tematike dekarbonizacije je to tudi uporabo učinkovite rabe eh, sredstev. Amandma 175. Svetovni ekonomski forum izpostavlja tudi pomen uh, omejenih virov. Gre torej za izziv, ki predstavlja pomembno dodano vrednost na ekonomski ravni. To so pokazale številne študije na visoki ravni in zato je potrebna jasna regeneracija našega industrijskega tkiva, ki ga pogosto sestavljajo male in srednje velika podjetja. Zato je zelo pomembno, da jasno predelimo naše stališče s tem dokumentom o trajnostnih financah, o vzornih financah, kajti menimo, da je pomembno, da poenostavimo pravila in da razširimo možnosti za industrijo, da pridobi sredstva za zahtevane investicije, da se ovrednotijo tudi vidiki eh, tvegan, ki so pogosto mm, kar veliki v tem sektorju, ko gre za dolgi oziroma srednji rok in predvideti oziroma upoštevati je potrebno tudi kriterije mm, kapitalizacije, tako imene previdnostne kriterije, ker to je pomemben podporni dejavnik. Še Zimona. No hvala, Simona. Nikogar več ni na seznamu govornikov, tako da bom prosil poročevalko za povzetek. Najlepša hvala. Najprej bi eh, rada povedala, da se strinjam s kolegico, ki je dejala, da je pomembno, da o tem eh, začnemo razpravljati že sedaj v parlamentu, tako da bomo pripravljeni na razprave, ko bodo podani zakonodajni predlogi. Tako da prosim kolege, da upoštevajo različna vprašanja, ki pa so zelo kompleksna in se pojavljajo tudi pri številnih drugih eh, dosjejih, na katerih delamo. Jasno pa moramo pripraviti celotno usmeritev. To je koristno za kolege, pa tudi za komisijo. In eh, kolikor vem, eh, tako kolegi kot komisija in tudi kolikor vem svet podpirajo te doseje, tako da bi morali doseči napredek pri tem pomembnem vprašanju. Slišala sem komentarje poročevalcev v senci glede pomembnosti, da bi morali razširiti te cilje na cilje, ki se ne dotič, dotikajo samo okolja. Ampak treba je upoštevati, da pripravljamo poročilo o zakonodajnem aktu, ki bo prihodnje moral ustrezno delovati. Pomembno je razmisliti tudi o konceptih, ki jih lahko merimo. Še vedno jih, jih preučujem. Treba ponajti elemente, ki bodo lahko re, m, merljivi, tako da jih bo treba vključiti v poročilo. In uh, cenim komentarje glede podnebnih tveganj. Je pa jasno, da gre tu tudi za širša tveganja, ekološka tveganja in ekološke krize. Tako, kolegi, najlepša hvala za komentarje, ki ste jih podali danes in veselim se sestankov s poročevalci v sedmosti v prihodnje. Najlepša hvala, časovnico ste že napovedali. Predvidoma bomo glasovali na sestanku konec aprila. Če se bodo lahko poročevalka in poročevalci v senci izpogajali do tedaj. Preden predam točko, pride idemo na peto točko, bi predal predsedovanje prvom šperes. Zaradi tega, ker moramo oditi na sestanek koordinatorjev. Uh, uh, Spoštovani kolegi, prosim, da ne zapustite vsi dvorane, kajti drugače bom uh, tu ostala popolnoma sama. Kaže, da bo skoraj da res tako. Sedaj pa bi dala dovolj časa, da se nam pridružijo poročevalci. Razpravljali bomo o peti točki. Gre za pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Danes bomo razpravljali o CRR in o CRD4. Gre za 36. razpravo odbora EKON glede izvedbenih in delegiranih aktov. Kot veste, EKON veliko stavi na preučevanje besedil, ki so v njegovem interesu Res so tu gre za horizontalne vidike, za preučevanje včasih dokaj zapletenih, delegiranih in izvedbenih aktov. Podrobna razprava je zelo pomembna, če želimo zagotoviti ustrezen in podroben parlamentarni nadzor. Februarja 2017 je potekala enaka razprava in danes se bomo ponovno ukvarjali z delegiranim aktom, ki se nahvalja z CRD4 in z CRR. Obe uredbi sta ključna zakonodajna akta za bančno unijo zaenkrat. V teh uh, aktih najdemo veliko pooblastil za komisijo za sprejemanje ukrepov na drugi ravni, torej delegirane in izvedbene akte in specifične vrste leteh, torej regulativne tehnične standarde in izvedbene tehnične standarde. Ti slonijo na osnutki, ki jih uh, pripravi Evropski bančni organ te, ta dva akta sta začela veljati leta 2014. Od tedaj je bilo objavljene veliko sekundarne zakonodaje. 22 delegiranih aktov pa še ni pripravljenih, ko je Ekon razpravljal februarja 2017, torej pred več kot enim letom. V mestnem času bilo spreje, so bili sprejeli trije regulativne tehnološki standardi, dva ITS-a. St je sprejela komisija in jih trenutno preučuje ta svet in parlament. Tudi pet eh, drugih ITS-ov je bilo pripravljenih, EBA eh, e je pripravila osnutek in sedaj čakamo na ukrep komisije. V kladu z desetim členom uredbe EBA se mora komisija odzvati na osnutek EBE v treh mesecih vseeno pa to pomeni, da 11 regulativnih tehničnih standardov in eh, en akt, ki se nanaša na 460. člen CRRD, še ni bil pripravljen. V letih 2015 in 2016 je EBA zaprosila komisijo, da podaljša roke za pripravo sekundarnih aktov. 11 aktov je bolj političnih zaradi tega, ker se nanaša eh, na pravila za izračun eh, osnovnega kapitala, kar pomeni, da so te določbe ključne za izvajanje obeh uredb, eh, torej ključne za celotno industrijo. Treba je preučiti tudi zah kapitalske zahteve. Prejeli smo tudi pregled ukrepov, ki še niso objavljeni. Sekretarjat je to razposlal pred današnjim sestankom. Tudi komisija je pripravila svoj seznam glede objavljenih in um, standardov in standardov v pripravi. Tudi ta dokument je bil razposlan. Sebastiana Hovmartina sedaj vabim, da še nam pridruži, ki je vodja oddelka za bančni nadzor in uh, tudi vodjo uh, oddelka D2 GD Fizma vabi, da se nam pridruži. In na zadnje še predstavnika EBA, ki je pristojen za metriko. Vse boste imeli vsak na voljo pet minut, začeli pa bomo s komisijo. Um, Hvala, gospa predsedujoča, lep pozdrav vsem. Hvala lepa za povabilo na današnji sestanek. Tako kot Evropski parlament, tudi Evropska komisija pripisuje velik pomen eh, delu na področju tehničnih standardov. Ti so ključnega pomena za izpopolnitev enotnega nabora pravil. Kot ste že dejali, od eh, zadnjega tovrstnega pogovora je komisija sprejela pet dodatnih tehničnih standardov. Trije izmed teh so že objavljeni v uradnem listu, dva pa sta še vedno predmet pravil postopka s pregledom. To pomeni, da nam je ostalo še zadnjih pet tehničnih standardov. Dva zadevata metodologije vrednotenja modelov, ki jih uporabljajo banke za trna tveganja in kreditna tveganja. Eno so informacije, ki jih morajo potem eh, institucije posredovati predstavnim organom, ko prosijo za dovoljenje. Potem, eh, kako naj banke upoštevajo določene dejavnike, ko uporabljajo eh, pondarje za določene tvegan pri specializiranih mm, modelih posojil in potem še tveganja na področju CVA. Imamo potem še nekaj, ki jih pripravlja komisija, še posebej, ko gre za metodologijo, za modele. To so izredno kompleksni tehnični standardi, ki zahtevajo ogromno dela interno na ravni komisije, tudi kar zadeva dialog s pravno službo, tako da se moramo zelo natančno prepričati, da so tehnični standardi kar se da dobri in kar se da razumljivi, da jih banke lahko implementirajo. Glede na to, da smo kar močno napredovali, kar zadeva sprejem metodologije za kreditna tveganja, eh, kar zadeva notranje vrednotenja, tu smo že zelo napredovali, enako velja tudi za dva druga tehnična standarda in sicer glede specializiranih posojil in glede dovoljen. Nekoliko zamujamo pri drugih dveh IMA e in pa tako imenovani proxy spread za CVA. Razlog je, da so naši resursi zelo zasedeni s trenutnimi pogajanji o bančnem svežnju, kjer so tržna tveganja ena ključnih temi. Naši kolegi, ki se ukvarjajo s tržnimi tveganji, so zelo zaposleni s temi pogajanji, se pa seveda trudijo, da kolikor se le da sledijo tudi delu na področju tehničnih standardov. Poleg tehničnih standardov, kot eh, ste dejali, smo zdaj tudi v procesu sprejemanja spremembe delegiranega akta o razmerju med likvidnostjo in uh, zavarovanjem. Uh, prejšnji teden smo že pripravili prvi vprašalnik in tudi dobili odgovore od deležnikov. Eden od razlogov, zakaj smo odložili sprejetje tega akta, je, ker smo hoteli počakati na sprejetje uredbe o enostavni in transparentni in ostalim transparentnim listinjenju, zato da lahko na tej podlagi potem sprememo ustrezni delegiran akt. Če bo šlo vse v redu, mislim, da bi morali delo glede preostalih ukrepov na ravni 2 zaključiti nekje maja letos, kar zadeva komisijo. Verjetno pri eni ali dveh zadevah, kjer nekoliko bolj zamujamo, potrebujemo nekaj več časa, ampak v osnovi smo kar blizu situaciji, kjer bomo sprejeli vse glavne tehnične standarde, ki so nam jih so zakonodajalci poverili. Hvala. E Hvala lepa, EBA. V imenu komisije bosta oba govorila skupen predlog. Dobro. Ja, dobra novica. EBA, izvolite. Ja, hvala lepa. Najprej za povabilo, gospa predsedojoča. No, na nek način bi začel s tem, da povem, da cenimo, da je parlament tudi sprožil ta postopek spremene tehničnih standardov. Mislim, da je to nekaj kar se želimo vsi, torej da se tehnični standardi sprejmejo kar se da hitro in učinkovito in obenem tudi, da spoštujemo vlogo institucij. Vsakršna izboljšava procesa, vsakršna prilagoditev procesa bi bila vsekakor zelo dobrodošla tudi na strani EBA. Kar zadeva konkretno temo, EBA je uložila veliko dela, še posebej v področje internih modelov za zagotavljanje doslednosti pri izračunavanju uh, kapitala, ki ga potem ustrezno ponderiramo z tveganji, to je zelo pomembno za nas. V dokumentu je izpostavljeno tudi, da ima EBA eh, še nekaj neizpolnjenih mandatov, kjer v okviru svežnja CRD4 nismo dosegli rezultatov, ampak moramo seveda upoštevati, da smo približno 126 tehničnih standardov že izdali in tudi podobno število smernic in tudi poročili. Nekatere prvotne zamude, še posebej na področju kreditnih tveganj, izhajajo iz kompleksnosti teh standardov, tudi števila teh standardov. E, preostali še nesprejeti tehnični standardi pa so seveda rezultat zelo konkretnih e, razprav o vsakem standardu in e, seveda nobena odločitev ni sprejeta zlahka, da se torej, odloži sprejetje tehničnega standarda kar zadeva ne sprejetje posameznih standardov. Če poenostavim, razloge lahko verjetno strnemo v dve skupini. Kot prvo imamo kar nekaj standardov, kjer ostajajo pomembni pomisleki kljub dolgemu procesu posvetovanj in kljub več krogom internih razprav. Druga skupina pa je tista, kjer je EBA čakala na odločitev bazenskega odbora, ker so potekale podobne razprave. Zdelo se nam je namreč, da bi povzročili več zmede, če bi EU naredila korak naprej in zahtevala specifično implementacijo, medtem ko se zadeve še obravnavajo okrog bazelskega omizja in to bi potem verjetno zahtevalo naknadne spremembe standardov in to bi še povečalo strošek implementacije, če bi eh, potem eh, dosegli na koncu če bi želeli doseči na koncu skladnost z bazlom. Postopkovno gledano mislim, da velja izpostaviti tudi, da EBA ima možnost zahtevati nekaj več časa v okviru naše ustanovne uredbe, kar zadeva tehnične standarde in v vseh primerjih smo temu tudi sledili in omogočili, da se izpostavi tudi vprašanje glede naših namer. Poleg tega smo si vsekakor prizadevali, da bi bila vsa posvetovanja javna, transparentna eh, dobile tudi za sodokonodajalce in eh, splošno javnost, ki so vsi obveščeni o razmišljanju EBA. Komisija, ki ima možnost podeliti dodaten čas EBA, eh, vseeno meni, da naj EBA objavi standarde, smo seveda pripravljeni. Eh, ta čas pa bo EBA še naprej spremljala potrebo po objavi še neobjavljenih tehničnih standardov. Hvala. Hvala. Tako, zdaj pa pogledamo, kdo sploh je v dvorani. Prvi, ki dobi besedo, Ashley Fox, EKR. Hvala, gospa predsedujoča. In hvala tudi našim gostom za to predstavitev danes. Sam bi se rad osredotočil na amandmaje k predlogu LCR, kazalnik kriterij fitnosti. Mi bi radi večjo skladnost z bazelskimi besedili. Upoštevanje lokalnega okolja ni tisto, kar zahteva na mednarodni ravni. Ključni kriterij za upravičenost do tih eh, rezerv je, so stresni pogoji, kot eh, določa odstavek 50b bazelskega LCR. To je ključno za doseganje previdnostnega cilja te eh, določbe, se pravi, da se ugotovi, ali so tuje rezerve eh, razpoložljive v primeru eh, potrebe. Zato se lokalne rezerve lahko upoštevajo kot likvidnostna sredstva le, če je instituciji dovoljeno v stresnem obdobju črpati ta sredstva. Člen 28.3. Eh, definicija nacionalne centralne banke. Predlagamo, da to besedilo jasneje uskladimo z baselskim besedilom, kjer z ničelno e, stopnjo obravnavamo tiste izpostave, ki v tem, jih v tem primeru uporabljajo. In Evropske sistemske centralne banke moramo namestiti za evrosistem, saj ESCB vključuje tudi e, države nečlanice evroobmočja in tu ECB ni nacionalna e, centralna banka in to velja upoštevati. Glede člena 3.11, definicija stresov. Pomembno je, da opredelimo to kot situacijo, kjer utegne priti do eh, bistvenega tveganja, da se kreditna ustanova ne more držati svojih zavez. Eh, ta predlog eh, predstavlja nedoslednost in zato predlagamo, da ohranimo definicijo eh, stresnih razmer, se pravi situacija, kjer utegne priti do bistvenega tveganja, ne kjer obstaja bistveno tveganje. Glede vseh teh točk se sprašujem, ali nam lahko zagotovite, da bodo te uskladitve z bazilsko ureditvijo dejansko tudi opravljene. In še zadnja stvar, člen 13. Tu predlagamo, da natančno preučimo skladnost eh, revidiranega eh, delegiranega akta o kazalniku krite likvidnosti in pa uredbi STS o listininju. Zdi se, da so določena postavke v delegiranem aktu neopravičene glede na uh, slednje. Glede merjena operativnih tveganj po pristopu AMA, veseli nas, da delegiran akt omogoča nadzornikom uh, uporabo ustreznih orodij v okviru AMA za obveščanje bančnikov. To je pomembno za zagotavljanje uh, Eh, regulatorne arbitraže za odpravljanje naslednosti, eh, kar zadeva kapitalsko ustreznost v okviru teh modelov, dokler ne bomo imeli ustreznega nadomestila strani bazelskega sistema. Delegiran akt zadeva ne le eh, modeliranje operativnih tveganj, ampak zadeva tudi interpretativne in implementativne vidike operativnega mm, okvirja tveganj. To je ključnega pomena za ustrezna izvajanja SMA strani malih in srednje velikih bank, oziroma srednje velikih in velikih bank. Pardon. Zato želimo, da se to čim prej spreme za dogotavljanje učinkovitega spremljanja AMA in gladkega prehoda bank sistema AMA na nov SMA. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Uh, Hvala. In uh, še nazadnje naš poročevalec oziroma Eh, poročevalec iz eh, vrst ELS, eh, e Otmar Karas, ali morda želite besedo kot zadnji? Lahko zdaj? Vse mi bo uspelo. Hvala. Hvala lepa za te dve poročili komisije in EBA. Rad bi izpostavil štiri zadeve. Kot prvo, kar zadeva spremembo delegiranega akta v zvezi z LCR. Vemo, da je bilo 19 eh, stališč deležnikov, ki ste jih prijeli do zaključka posvetovanj. Ostajata pa odprti dve vprašanji. Ali komisija meni, da je upravičeno, da tako izvozne kreditne agencije mm, svoje, svojo aktivnost Eh, svojo aktivo opredeljuje kot visoko likvidno in enako eh, tudi za eh, tiste, za katere jamči lokalna ali regionalna oblast. Kar zadeva spremembo kriterijev glede opredelitve kriterijev v uredbi SDS, tu je bilo kar nekaj kritik, da listinjenje po SDS vsega, z najvišjimi bonitetami v primerjavi z obveznicami iz tretjih držav, eh, potem eh, padajo niže po lesvici. Potem RTS, kar zadeva eh, napredno izhodišče za oceno tvegan. V zadnjem skrutini slotu marca, aprila, maja 2017 je bilo sporočeno, da bo komisija aprila maja 2017 to sprejela, ampak šele 14. marca letos se je to dejansko zgodilo. Zakaj je prišlo do te zamude in zanima me tudi, zakaj je predvideno enomesečno preverjanje, zakaj je torej ne tromesečno preverjanje, tromesečni rok, kot je običajno v teh primerjih. Tretji tematski sklop zadeva Mortgage Landing Value. Ta RTS, kot vemo, je zdaj zamrznjen zaradi tega, ker ima harmonizirana definicija negativne učinke za evropski trg zajamčenih obveznic, zanima nas ali torej, kritih obveznic, zanima nas torej, ali je tu kakšen napredek in ne na zadnje še pripomba k transparentnosti in učinkovitosti. Po členu 10 uredbe EBA ne bi komisija Evropskemu parlamentu takoj posredovala svoje osnutke. Tu je prišlo do zamud in mislim, da bi bilo smiselno, če bi v okviru pregleda ESA zagotovili tudi sočasno posredovanje dokumentu strani komisije v parlamentu in svetu. Zanima me, kako komisija in EBA gledata na to. Prav tako pa zadeva podaljšanje eh, rokov, se tega ne sporoča tako Evropskom parlamentu in tudi tu mislim, da bi moralo priti do določenih izboljšav in me zanima, kakšne izboljšave predlagate. Hvala. So now on behalf of the Greens, uh, Sven Giegel. V imenu zelenih Sven Gigol bom zelo kratek. Predvsem bi se osredotočil na postopkovne in, na, in medinstitucionalne vprašanja, ki jih je bilo slišati že v vodoma in tudi v tem, kar je dejal od Markaras. Moram reči, da se mi zdi moteče, da naša uredba v EBA običajno predvideva tromesečni rok za to, da se komisija odzove, zdaj pa vidimo eh, pogosto bistveno daljše eh, roke. Podali ste neke razloge za to, ampak zdi se, da imamo upravka z eh, resničnim sistemskim problemom. Že EBA si vzame svoj čas za pripravo teh pravil in to je seveda razumljivo, ampak zdi se, da potem, kasneje, Mm, komisija vedno znova potrebuje leto dni ali celo več za to, da se dogovori o končnem standardu. To pa ni tisto, kar smo izglasovali in zato bi prosil komisijo, da nam razloži, ali ko gre za tehnične standarde, za EBA, EOPO e in ESMO, lahko vendarle preuči svoje postopke in poskrbi za to, da bodo te časovne zamude kar se da omejene v obsegu. In naj povem še naslednje. Moj vtis je, da običajno prisluhnete dobro organiziranim finančnim interesom, bodi si neposredno, s tem, ko oni stopajo v stik z vami, ali pa posredno preko držav članic. Težko namreč najdemo tehnične standarde, ki bi bili strožji izpod peresa komisije v primerjavi z SAI. Zdaj nisem vedno zagovornik strožjih standardov, včasih so lahko celo nesorazmerni in Seveda je legitimno, da deležniki podajo svoje predloge, ampak vendarle je zaskrbljujoče, če komisija pozna le eno smer. Tak vsaj je moj vtis in z veseljem vam eh, prisluhnem, če mi boste postregli z proti primeri, kjer ste bolj upoštevali interese potrošnikov, naprimer na podlagi vaših eh, posvetovanj, ki so trajala bistveno dlje kot prvotno predvideno. Skratka, sprašujem vas, ali se lahko zavežete spremembi internih postopkov in kot drugo, ali lahko poskrbite za to, da če si že vzamete več časa, da prisluhnete obema stranema na trgu. Hvala lepa. Hvala. Tako, nekaj tehničnih, nekaj splošnih vprašanj. Še samo bi dodala eno splošno vprašanje. V imenu komisije dejali ste, da se začeli z eh, trenutno veljavno, veljavnim eh, bančnim svežnjem, ki zahteva veliko dela. Ampak čeprav razumem, kar zadeva RTS glede obstoječega svežnja, to zelo pogosto postavljajo pod vprašaj eh, v pogajanjih okviru bazilskega odbora. Torej, predlagala bi, da se tega morda lotimo v naslednjem zakonodajnem svežnju. Ali imate že predviden jasen člen, kjer boste priporočili, da počakamo uh, na bazelski odbor? Uh, toliko v zaključek. Želi še kdo besedo? Ok, ne? Dobro, potem pa mislim, da smo dali besedo vsem. Kdo bo začel? Isti vrstni red, dobro. Ja, lahko začnem z nekaterimi zadevami, potem pa bom kolegom in Larsom no, dovolil, da odgovorijo na preostalo. Glede vprašanja, ki ga je izpostavil gospod Fox, Vse to so vprašanja, o katerih je bilo govora tekom posvetovanja o delegiranem aktu in vse to so vprašanja, ki jih obravnavamo. Tako da vam ne morem zagotoviti, da bo šlo v eno ali v drugo smer, lahko pa vam povem v tej fazi, da so to vsa vprašanja, ki jih trenutno obravnavamo. Potem in to zadeva tako uskladitev z Bazlom in eh, tudi z uredbo STS glede vprašanj gospoda Karasa, glede delegiranih aktov, ja, tudi tu obravnavamo vprašanje inštrumentov, za katere jamčijo lokalne in regionalne oblasti, tudi to je eno od tem, ki ni je na našem seznamu. Glede AMA bo kolega Matijas odgovoril, eh, glede splošnejših vprašanj, glede postopkov, in trajanja postopkov znotraj komisije. Zavedamo se, da uredba EBA določa, da tehnični standardi, ki jih predloži komisija, da naj bi te komisija sprejela v treh mesecih. Kolikor je to mogoče, to počnemo. Dejstvo, da prihaja do zamud, ni posledica tega, da ne izvršujemo svojih nalog ali ker menimo, da imamo kaj boljšega započeti. Delamo zelo močno na vseh tehničnih standardih in zelo dobro se zavedamo njihovega pomena. Ampak so določene okoliščine, ki so neizogibne resurse, kakršne imamo, pač imamo za delo na teh standardih in s temi resursi moramo pač delati in imamo eh, več konkurenčnih prioritet. Omenil sem pogajanja o bančnem svežnju, o tržnem tveganju, imamo tudi težave s pogajanji v bazlu, eh, glede bazla, tudi to zahteva Eh, številne resurse na naši strani. Tako da dejstvo, da zamujamo glede določenih tehničnih standardov, še ne pomeni, da tem ne delamo. Gospod Gigold, ja, če sem razumela, je gospod Fox spraševal tudi o tajnosti likvidnosti. Ja, ja vse to, kar je omenil, so vprašanja, ki jih eh, obravnavamo. Vse to sem odgovoril. Ja, to ni, ne vem kako, jasen odgovor. Ja, ničesar ne morem zagotoviti, kaj bo ali kaj ne bo. Pa nam lahko poveste, kaj menite o tem, kar so dobili od EBA, kaj so tisti elementi razprave, kaj ti celoten namen te razprave je, da dobimo jasno pogled v to, kar se dogaja za zaprtimi vrati, eh, kar je tisto, kar kritiziramo ne le tu, pa tudi zunaj. Torej, če prijete sami in nam poveste, ja, delamo in vam bomo povedali, kdaj bomo pripravljeni, to ni dovolj to, to ni poanta tega skrutini slota. Bom eh, kolegom eh, dal besedo, da odgovorijo na natančnejša vprašanja, zdaj pa bi se lotil splošnejših. Glede tega, kar je dejal gospod Gigold, moram reči, da nisem prepričan, katere tehnične standarde imate v mislih, kajti. ti vsi tehnični standardi, na katerih sem bolj še sam osebno delal ali na katerih so delali kolegi, kolikor jaz vem, sam nisem imel nobenih stikov z panogo, ki bi mi poročila, kaj početi ali česa ne početi v teh standardih in ne spomnim se niti enega tehničnega eh, standarda, ki bi ga kakorkoli razredčili potem, ko ga je komisija prejela v DBA. Ja, smo sicer nekoliko počistili besedilo, dodali določena pojasnila, ampak eh, ponovadi pa nikakor ne prihajalo do tega, da bi eh, ošibili te predloge. Ne vem, ali imate v mislih delegiran akt RCR ali vsa osnutek tega besedila, ampak ko gre za implementacijske in regulatorne standarde, si ne znam predstavljati niti enega primera, kjer bi eh, dejansko ošibili predlog EBA. Ne vem, morda me Lars lahko to dopolni, ampak sam uh, nimam v mislih ničesar takšnega. No in na zadnje, kar zadeva splošnejša postopkovna vprašanja, glede treh mesecev. Na tem delamo, koliko le moremo. Ne moremo obljubiti, da ne bo zdaj moč v prihodnje večina tehničnih standardov, ki so bili objavljeni, je bilo objavljeno bolj ali manj pravočasno. Več kot 400 regulatornih in tehničnih standardov smo sprejeli, to mislim, da bi veljalo upoštevati. Ampak ne morem pa vam eh, jamčiti, da v prihodnje morda ne bi uteknili nastopiti okoliščine ponovno, ko bo ta ali oni tehnični standard pomenil, da zamujamo v primerjavi sicer splošnim rokom, ki velja. Zdaj pa bi prosil Matija, da konkretno odgovori, glede vprašanja, ki ga ima, e potem pa bo kolegica Delfin odgovorila na tista konkretnejša vprašanja glede LCR. Ja, on the AMA, e e just a few additional remarks to the general ones that... No, samo še nekaj dodatnih pripomb k temu, eh, kar je že bilo povedano. Rad bi povedal, kaj se zgodi, eh, ko dobimo osnutek strani EBA in zakaj prihaja do zamud. Kot rekel Sebastian, ne gre toliko za zunanje lobiranje, ampak eh, zato, ker si želimo jasne, konsistentne standarde torej da bi bili čim bolj uh, razumljivi. Glede AMA smo dobili osnutek uh, junija 2015, standarde smo prejeli uh, oziroma smo jih sprejeli šele pred nekaj meseci. Razumemo tudi nestrpnosti hiše, zakaj je prišlo do zamude. Razlog je bil v tem, da smo imeli dodatno delo s tem Šlo pa je tudi za notranji dialog eh, znotraj naše službe, s katerim smo skušali zagotoviti, da bi dobili jasne in konsistentne standarde, ki bodo skladni tudi z drugimi eh, standardi. In zato se je ta postopek eh, zavlekel. Potrebovali smo tudi mnenje pravne službe in potem smo se morali vrniti na EBO in še z njimi razpravljati o tem. To je tudi odgovor na vprašanje gospoda Karasa, zakaj je prišlo do a, takšne zamude pri AMA. -a. Če odgovorim na druga vprašanja, zakaj smo predlagali samo eh, enomesečno obdobje za pregled, eh, mi smo za eh, hitro sprejmanje eh, usnutka eh, in zato smo predlagali en mesec. In, eh, Čeprav veliko časa porabimo za preoblikovanje besedila, pa vidite, da se vsebina ni bistveno spremenila. Veliko eh, Eh, sprememb je, eh, če preštejete besede ali eh, pogledate sledenje spremembam, ampak glede same vsebine pa ni bilo bistvenih sprememb in zato smo si tudi želeli krajši rok za ta pregled. Oprostite, še nekaj bi dodal, bolj nasplošno, kar sem prej pozabil. Posredovanje dokumentov, ki jih EBA pošlje komisiji tukaj bi moral še enkrat preveriti. Kolikor vem, eh, ponavadi, ko prejmemo tehnične standarde od EBE, to ponavadi tudi hitro posredujemo naprej. Ne vem, eh, kakšna bi bila definicija takojšnjega posredovanja, ampak eh, vsekakor v dnevu ali dveh to posredujemo naprej mogoče se je kdaj zgodilo, da nismo ukrepali tako hitro. Če je temu res tako, bomo skušali to popraviti, izboljšati hitrost, ampak eh, kot splošno pravilo imamo navado, da dokumente res eh, hitro pošljemo naprej. Sama pa sem odgovorna za LCR, delegiran akt kot je rekel Sebastian, še vedno ocenjujemo vsebino in zato eh, besedilo še ni bilo dokončno sprejeto. Eh, lahko pa vam zagotovim nekaj elementov kot odgovor na vprašanje poslancev. Eh, kar se tiče rezerve v tretjih državah, tukaj smo se dogovorili, da bi morali imeti skladnost z bazlom. In zato smo se dogovorili, da je treba oceniti sposobnost bank eh, za odzem, to je treba oceniti prek nekega dogovora, treba pa je oceniti tudi, ali so rezerve eh, lokalno dopustne v eh, LCR. Strinjamo se tudi s tem, da bi morali spremeniti ESCB v evrosistem. Pravzaprav smo v osnutku imeli v mislih evrosistem kar se tiče definicije stresa. Tukaj je bila ideja to, da se uskladimo eh, s predlogom CRR bančnega svežna, eh, kjer eh, je v definiciji stresa zapisano, da se ta bistveno razlikuje in zato želimo stvari uskladiti potem usklajevanje z uredbo STS. Eh, naš cilj tukaj je bil, da se povsem uskladimo z uredbo STS. Določene kriterije, ki so specifični za likvidnost, mm, pa ohranimo. Naprimer, ko gre za seniornost eh, določene tranše in tako naprej. in zato smo to pustili v delegiranem aktu. E, če odgovorim še na vprašanje gospoda Karasa, pa naj povem naslednje. Komisija ni želela spremeniti e, definicije. E, skušali smo biti skladni z bazlom in predlagani predlog spremembe da se s, uh, obdrži tudi uh, jamstva za uh, depozite. To bi, bila, to bi bil odmik od uh, Bazla in uh, zato smo to pustili. Ja, to bi morali še bolj podrobno oceniti in pridobiti dokaze. Eh, glede likvidnosti sredstev, preden bi definicijo spremenili. Um, e Hvala. Eh, želite še vi besedo eh, z Ebe? Dobro, da, samo nekaj besed. Vsi se strinjamo, da je treba. Uh, AMA eh, in standarde povezane s tem eh, čimprej sprejeti. To velja tudi za druge tehnične standarde, eh, zato ker so pomembni za vsakdanje delo. Mm, glede tega se vsi strinjamo. Gospod Karas, mm, mislim, da bi morali upoštevati dve stvari, ki smo ju tudi povedali takrat, ko smo sprejeli mnenje o uh, mortgage lending value, uh, torej vrednosti uh, hipotek. Um, treba je upoštevati tudi tržno vrednost, tako da potrebujemo usklajen pristop med obema. Kako pristopati do sistemov, ki uporabljajo tržno vrednost, tudi tukaj se stvari razlikujejo in če harmonizirate samo uh, hipotekarno vrednost, potem uh, velik del postopka vseeno ostane neharmoniziran, uh, torej vse del, ki zadeva tržno vrednost. Uh, mi smo se predvsej ukvarjali z delom na tem področju. Mislim pa, da bi zakonodajalci oziroma so zakonodajalci morali uh, bolj uh, Eh, pritisniti, da se eh, vse to uredi in da se upošteva tudi pristop tržne vrednosti. Kar se tiče postopka, mislim, da gre tukaj bolj za stvar so zakonodajalcev. EBA eh, bo sodelovala pri vseh dogovorih, ki jih bodo sprejeli so zakonodajalci. Pa Še nekaj kot dopolnilo tega, kar sta povedala Sebastian in Matijas. Eh, lahko potrdim, da je postopek zelo zapleten tudi na naši strani, ko se stvari sprejemajo in ko se ocenjujejo pravne spremembe, eh, ko dobimo predlog komisije. Gre za pravni pregled in mi to jemljemo zelo resno. Eh, tudi mi si prizadevamo za to, da ne bi bilo bistvenih sprememb pri daljšem besedilu stvari postanejo še bolj zapletene. To je še težja naloga. Um, in to so pravna besedila, ki so dolga tudi po sto strani in e, zato se skupaj zahteva veliko časa. Um, poleg tega pa to pride še poleg um, rednega splošnega pravnega pregleda, ki ga izvaja EBA. Um, mislim, da bi bilo zelo vredno razmisliti o tem, kako eh, stvari uh, optimizirati. Mm, dobro, ne vem, kaj bi na mojem mestu naredil eh, predsednik. Sama lahko rečem, da sem razočarana nad tem skrutini slotom. Ne samo zato, ker je bila udeležba slaba, ampak tudi zato, ker nismo skoraj nič dosegli. Eh, s podpredsednikom komisije se bo treba pogovoriti o tem, kaj ti komisija je tista, ki mora zagotoviti, da države članice izvajajo zakonodajo in to v pravem roku. Ampak eh, to velja tudi za komisijo, ko gre za delegirane akte. Tako da tukaj sploh nismo usklajeni in mislim, da to ni dobro. Poleg tega se bojim, da nisem dobila nobenega odgovora na moje vprašanje glede predvidenega svežna. Ali komisija meni, da če bo zakonodajalec podal predlog, eh, da ne bodo nič naredili, ker bodo čakali na bazelski odbor, da oni opredelijo svoje eh, mnenje ti členi bi potem zastali. Mogoče nam lahko odgovor na to zagotovite v pisni obliki ali lahko zdaj kaj poveste. To sem hotel pustiti za konec. Ko pride do predloga komisije oziroma ko imamo predlog komisije, mi ponavadi. Eh, počakamo, preden podamo predlog, počakamo na to, da se konča delo na mednarodni ravni. In predlog, o katerem se zdaj pogajamo, eh, tudi vključno z okvirjem o tržnem tveganju, eh, to še ni bilo zaključeno v okviru Bazla in tukaj sledimo istim načelom. Naše začetno mnenje v pregledu Bazla je, da je bilo vse skupaj eh, eh, na koncu precej bolj omejeno, kot smo um, si predstavljali. Situacija se je zdaj spremenila in pristop, eh, ki zdaj obstaja, je, da se o stvarih razpravlja tudi v Evropskem parlamentu in svetu. Ampak mi raje vidimo, da so elementi vključeni takrat, ko eh, je za to primeren čas. Bazelski odbor se je dogovoril ob koncu prejšnjega leta in mi nismo vključili v predlog komisije nič o operativnem tveganju in kreditnem tveganju, zato ker o tem ni bilo dogovora. Mi smo parlamentu že povedali, da Eh, teme, ki so povezane z operativnim in kreditnim tveganjem, da eh, te teme obravnavamo skupaj in da ne prehitevamo bazilskega odbora. Eh, zato smo to pustili za možen prihodni svežen. Načeloma je včasih zelo težko te elemente obravnavati posebej, ker so pogosto povezani in če uh, vzamete samo en del, uh, je to lahko problem, ker ne izvajate vsega skupaj. Uh, da, hvala, mislim, da zakonodajalec lahko razume te argumente. Ampak dobro pa bi bilo, če bi zakonodajalca redno obveščali najprej o tem, zakaj ne ukrepate v časovno predvidenem roku. Drugič, pa tudi, kar se tiče zakonodaje, ki je na mizi, očitno imate mnenje o tem, kako naj bi, se, kako naj bi stvari potekale. Eh, dobro bi bilo, če bi tudi v zvezi s tem imeli izmenjavo mnen. In eh, to je tisto sporočilo, ki sem ga dobila danes z te izmenjave mnen. Eh, hvala vsem, ki ste se udeležili tudi tega zadnjega dela naše seje. Eh, jutri pa bomo ponovno začeli ob 15.69 eh, skupno sejo z odborom TAX 3. Eh, lep večer.